Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Pitera, spoštovane gospe in gospodje, spoštovana gospa Georgijeva, No, nekaj pa nas je. Prisrčno pozdravljanje današnje, današnji seji odbora za proračunski nadzor in zdi se, da imamo težave z vremenom in da je težje priti v Bruselj, zato nas je malce manj. Dnevni red imamo pred seboj, pripomb z mojih strani ni, predsedojoča vam lahko pove, da so jeziki navedeni v naših novicah odbora KOND, prav tako pa se naša seja prenaša po spletu. Lahko se lotimo današnje seje, obravnavali bomo boj proti finančnim goljofijam. Pozdravljam gospo Georgijevo, komisarko, vesela sem, da ste danes z nami. Ekipo z OLAF-a, gospa podpredsednica, beseda je kar takoj vaša. Hvala, da ste prišli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala za prijazne besede, da ste pozdravili moje kolege in mene, ko vam lahko predstavim letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU. Odločili smo se, da bomo naša sporočila strnili v kratko predstavitev v PowerPointu. Za takšen format smo se odločili tudi zato, ker se nam zdi, da smo že dosegli dober napredek. Ko pripravljamo oziroma ko upoštevamo smernice vašega odbora, kako pripraviti poročilo, tako da je lažje prenesti ključna sporočila in potem je tudi lažje oblikovati razpravo z vami, s poslanci. Takole, tu vidite prvo prosojnico kot veste, gre za poročilo, v katerem je predstavljeno delo, ki ga opravljamo letno, ki ga opravljajo komisija in države članice, ko se borijo proti goljufijam in nepravilnosti. Poskušamo imeti čim bolj osredotočeno agendo, osredotočamo se na načela dobrega finančnega poslovodenja ta so ključnega pomena, če želimo zagotoviti več naloč, naložb v delovna mesta in rast v EU. To je treba zagotoviti na dobri podlagi in dobro koristiti sredstva davkoplačevalcev v EU in tudi eh, zagotoviti, kam ta sredstva grejo. Evropsko računsko sodišče in parlament podajata svoje nasvete mi v komisiji in državah članicah, pa smo sprožili vrsto pobud, da čim bolj zaščitimo finančne interese EU. V poročilu lahko vidite, da gre za zakonodajne, upravne, organizacijske in sodelovalne ukrepe. Našo analizo strukturiramo tako, da zajamemo vse te ukrepe na čim boljši način. Se upravičujem, ker je tisk oziroma pisava na prosojnici majhna, upam, da lahko vse preberete, da imate zaslone tudi pred seboj. Tako, tu povzemamo najpomembnejše zakonodajne pobude na ravni EU. Kar se tiče odhodkov, smo imeli revizijo finančne uredbe leta 2015 in v komisiji smo januarja 2016 vzpostavili bolj transparenten in učinkovitejši okvir odkrivanja in izključevanja nezanesljivih gospodarskih subjektov. To vključuje centraliziran medinstitucionalni panel, ki mu predseduje predsednik, In na podlagi priporočil tega panela se spremejo sklepi in odločitve, recimo finančne kazni, sankcije eh, in izključitve ali oboje. To izvajajo institucije EU, agencije in organi. Panel tudi eh, zagotavlja možnost, da se ustrezno zasliši vse in eh, tudi načelo sorazmernosti. Leta 2015 je komisija sprejela tudi svežen štirih delegiranih in izvedbenih uredb na področju skupnega upravljanja sredstev. Kar se tiče večletnega finančnega okvira 2014 do 2020, imamo namen izboljšati kakovost in doslednost informacij, ki jih podajo države članice, hkrati pa tudi obdržati upravno breme za države članice na čim nižji ravni. Ne na zadnje, dosegli smo tudi dober napredek v zvezi z Evropskim javnim toživstvom. Pravim, dober napredek in ne fantastičen, ker vsi vemo, da je ta pot do sedaj bila zelo težka. Ampak nekaj napredka pa vseeno smo dosegli. Zato upamo, da bomo na svetu za pravosodje decembra dosegli tudi končni dogovor. To zajema tudi direktivo PIF in parlament bi opozorila predvsem na orodja IT in hvala za podporo, ki ste nam jo nudili. Kar se tiče prihodkov, eh, gre za spremembo uredbe 515 skozi 97 na področju carin in s tem smo vzpostavili novo podatkovno bazo. To bo zelo dobro orodje, eh, ko se borimo proti goljufijam na področju carine. S tem bomo lahko sledili izvoru in potem zabojnikov, ki pridejo v Evropo in se tako borili proti carinskim goljufijam, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Skupne carinske operacije je še ena točka. Vem, da to odbor zelo zanima in da te operacije podpirate. Od leta 2015 se to izvaja tako, da se pod, eh, pripravlja obvestila o vzajemni pomoči, kar je zelo koristno za nadzor blaga in storitev. Komisija tudi izvaja akcijski načrt o komunikaciji v zvezi z bojem proti tihotapljenju cigaret in drugih tobačnih izdelkov in to seveda počnemo v tesnem sodelovanju z državami članicami. Potem imamo tu še Herkul 3, finančni program, s čimer krepimo upravne in nadzorne zmogljivosti držav članic, carine in policij. Tole pa je storila, to je storila komisija, zdaj pa naj povem še, kaj so opravile države članice. Najprej naj povem, kako zelo cenim osebje, ki je uspelo na preprost način pokazati, na kaj so se države članice še posebej osredotočale in na kaj bi se morda morale osredotočiti nekoliko bolj. Na tej porosojnici vidite tabelo, ki smo jo povzeli na podlagi šestih dokumentov, ki so priloženi poročilu. Vidite lahko kratek povzetek ukrepov, ki so jih države članice sporočile na štirih področjih oziroma v zvezi s štirimi vidiki odkrivanja in ukrepov za boj proti goljufijem, preprečevanje, odkrivanje, preiskava in pregon ter izterjave in sankcije. Te informacije temelijo na spletnem vprašalniku, ki so ga države članice prejele, izpolnile in komisiji poslale seznam najpomembnejših ukrepov ki so jih izvedle v letu poročanja. Vse informacije se na to zberejo v delovni dokument služb komisije, ki je priložen glavnemu sporočilu na podlagi izvajanja člena 325. Na tabeli lahko vidite vizualen pregled, katera so področja, kjer so se države članice, kjer so države članice storile največ, kjer so izvedle največ ukrepov. Če izpustimo pred zadnjo vrstico, kjer piše drugo, other, in si ogledate kategorije nad tem, boste jasno videli, da so bila področja, na kar so se države članice najbolj osredotočile, javna naročila, finančni kriminal, kar vključuje pranje denarja in navskrižja interesov. Po našem mnenju je to ustrezno saj se države članice osredotočajo na tista področja, ki so najbolj pomembna. Tabela pa tudi prikazuje, kje bi lahko sprejeli še več ukrepov. Saj vidite, da ostaje še kar veliko praznega, belega prostora pri nekaterih kategorijah in v zvezi s tem izvajamo dialog z državami članicami in jih spodujemo, da izvajajo še več ukrepov. Pomembni podatki pa so tudi to, da so države članice pripravile strategije za boj proti goljufijam. Sedem takšnih strategij že imamo v primerjavi s petimi, ki smo jih imeli lani in še pet se jih pripravlja. Države članice so nam sporočile, da so že v zadnji fazi priprav, tako da bodo k malu že na voljo. Prosovnica tega sicer ne kaže. Naj pa na hitro povem še, kakšni so trendi glede nepravilnosti, ki so odkrite in prijavljene in so, kakšne so finančne vrednosti teh nepravilnosti. Na strani prihodkov so se prijavljene nepravilnosti znižale in tudi zneski so se znižali, vendar pa je to treba umestiti v kontekst v primerjavi z letom 2014, letom prej, ko smo bili še posebej aktivni. Takrat smo imeli skupne carinske operacije in rezultat je ta, da je prejšnje leto bilo zelo dobro in eh, padec le za leto 2015 pomeni. Eh, primerjavo, ki ni povsem v kontekstu. Tako da je to treba primerjati z letom 2014. Naše osebje je opazilo, da v številnih državah članicah število carinikov upada in to je posledica krčenja proračunov. Gre za vprašanje, o katerem bi se želeli pogovarjati z državami članicami, ker nas skrbi, da bi to lahko povzročilo okrnjen nadzor oziroma da bi se nadzor slabše izvajal. Kar se tiče odhodkov, so podatki nekoliko bolj zapleteni, kar se tiče odkrivanja goljufi in nepravilnosti. Opazili smo padec v številu primerov, razen pri kohezijski politiki. Prav tako smo opazili povečanje zneskov na področju kmetijstva in kohezijske politike. Novo pa je, da so se finančne vrednosti goljufi povečale in to nesorazmerno. To je sicer lahko nekaj dobrega, kajti to lahko pomeni, da države članice uporabljajo tehnike, zaradi katerih so učinkovitejše pri odkrivanju nepravilnosti, lahko pa to seveda, eh, no, lahko, moramo pa to tudi analizirati, da bomo izvedeli, ali so za to res krive tehnike. Kar se tiče negoljufivih nepravilnosti, je treba tu upoštevati posebne okoliščine Španije in Portugalske, kajti iz teh dveh držav prihaja 40 odstotkov negoljufivih nepravilnosti za leto 2015. Kam nas torej analiza lahko popelje? Kakšni so naši sklepi in naša priporočila? Prejšnjih let, iz prejšnjih let že imamo prakso in pripravili smo, kar se nam zdijo najbolj relevantna, najbolj pomembna politična priporočila. Dvoje je povezano s prihodki in dvoje z odhodki. Kar se tiče prihodkov, imamo priporočila, ki pravijo, da je treba izboljšati sodelovanje in koordinacijo znotraj in med državami članicami. Naj še enkrat poudarim, zaradi proračunskih rezov, ki vplivajo na nadzor v državah članicah, je treba biti zaradi tega še posebej pozoren. Potem je treba tudi zagotoviti dobro finančno poslovodenje in paziti na odkrivanje. Kar se tiče odhodkov, priporočila eh, so usmerjena še posebej na države članice, ker je odkritih manj nepravilnosti. Treba je zagotoviti čim bolj popolne informacije in organi držav članic morajo čim bolj uporabljati orodja IT da bodo lahko goljufije odkrivali čim bolj natančno. Vsem tem se bomo še pogovorili z državami članicami, spremljali bomo izvajanje in danes imamo seveda priložnost prisluhniti vam, vašim pripombom, tako ko gre za poročilo, ki ga zdaj predstavljamo, kot tudi ko gre za druge komentarje. Kaj si želite, da bi v prihodnosti opravili bolje? Hvala. Hvala za uvod.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 za predstavitev in za opravljeno delo, pa tudi za sodelovanje z našim odborom za proračunski nadzor. Žal mi je, ker je to tudi konec našega sodelovanja, kajti komisarka Georgijeva bo kmalu eh, stopila v novo službo. Nekaj pripomb imam in vprašanj. Kar se tiče podatkov, ki so na voljo v zvezi s finančnimi goljufijami, je to vedno seveda vzrok za, skr za, za skrbljenost, predvsem zaradi obsega Komisarka Georgijeva pravi, da bodo do konca leta najverjetneje na voljo rezultati, kar se tiče pogajanj za Evropsko javno toživstvo. To me veseli, bi pa rada zagotovila, da bodo naše upanje upravičenja in da bodo tudi na voljo ustrezni rezultati. Ali mislite, da bo torej do konca leta že sprejet dogovor o Evropskem javnem toživstvu? Drugo vprašanje. Če bo uredba o Evropskem javnem toživstvu sprejeta v takšni obliki, kot je zapisana zdaj, ali bo to zadostna podlaga za ustrezno sodelovanje naših toživstv? Ali bodo naša toživstva lahko ustrezno branila finančne interese EU v tem okviru. In še za konec, ali komisija meni, da je treba še spremeniti obstoječo uredbo, ki vzpostavlja Evropsko javno toživstvo? Kako gledate na vlogo OLAFA in Eurojusta po vzpostavitvi Evropskega javnega toživstva? Potem davek DDV. 7. aprila je komisija sprejela besedilo z naslovom na poti skupnemu območju DDV, v katerem je predstavljen načrt in ukrepi za izboljšanje sodelovanja med davčnimi upravami, carinskimi organi, in organi pregona. Kakšno sodelovanje je predvideno na tem področju in kako bi to sodelovanje še lahko izboljšali? Ali naš trud že tudi pripomore k izboljšanju davčnih uprav in kakšni so rezultati, ki izhajajo iz to vrstnih skupnih operacij, ali so rezultati otipljivi, prepoznavni. V poročilu komisije o boju proti goljufijam v zvezi z DDV pravite, da bi morale dejavnosti potekati hitreje, da bi se morale goljufije odkrivati hitreje. Ampak eh, iz poročila OLAF-a lahko vidimo, da nimajo ustreznega dostopa do vseh podatkovnih baz. Države članice govorijo o členih iz uredbe iz leta 2010, pa tudi o domačih predpisih v zvezi s tajnostjo informacij, kar včasih preprečuje posredovanje informacij. Preden bo torej vzpostavljeno Evropsko javno toživstvo, ki bo lahko obravnavalo goljufije v zvezi z DDV, so to vprašanja, ki jih še moramo razrešiti. In potem še kar se tiče poročila za leto 2015. Koliko priporočil je komisija prejela od računskega sodišča? in kako izvajate priporočila, ki ste jih prejeli. Katera vprašanja vam povzročajo največ težav in katerih priporočil se ne da izvesti z vidika komisije? Pogosta vsebina poročil komisije Eh, ki je za nas pomembna, eh, je boj proti tihotapljenju cigaret. Vse države članice ne pošiljajo podatkov v zvezi s tem. Ali bo komisija ukrepala proti državam članicam, ki ne sporočajo podatkov o tihotapljenju cigaret za leto 2015? Boste zahtevali poročila v zvezi s tem? Pa še žvižgači in korupcija. Ali je komisija v zadnjih štirih letih oziroma ali bi lahko rekli, da so ukrepi, ki ste jih izvedli, učinkoviti? Predvsem, ko gre za poročanje o nepravilnostih znotraj Evropske komisije. Glede na poročilo o transparentnosti z leta 2014, veliko držav sploh nima sistemov, s katerimi bi lahko žvižgači ustrezno sporočali informacije. Ali bo komisija vzpostavila sistem zaščite za žvižgače, kamor bi bili lahko vključeni tudi sistem držav članic? Hvala lepa. Ja, Hvala lepa za cel šopak vprašanj. Gospa podpredsednica, izvolite. Uh, Hvala za zelo dobro premišljene vprašanje. Odgovorila bom na nekatera, potem pa bom poskrbela tudi za to, da bodo lahko kolegi z OLAF-a še dopolnili uh, moje odgovore, kjer ti ne bodo dovolj natančni. Naj najprej priznam, da je doslej pot pred nami res bila precej polna ovir, ko gre za vzpostavitev Evropskega javnega toživstva. Prišlo je do kar precejšnjih sprememb samega koncepta v primerjavi s tem, kar je komisija predlagala izvorno. Vendar pa danes opažamo, predvsem kar se tiče najbolj kritičnih vprašanj, ki so recimo za nas, kako bo z DDV-jem. Bo to toživstvo obravnavalo ali ne in kako bo z vključitvijo tega v direktivo PIF. Tam opažamo pozitiven napredek. Spraševali se, kako gledamo na to. Najbolj nas skrbi prak, o katerem se razpravlja v svetu. Skupna škoda v višini 10 milijonov evrov. Po našem mnenju je ta prak bistveno previsok. Tako da je to že vprašanje, kje razprave še tečejo. Pohvalila bi slovaško predsedstvo, da so se tega lotili zelo resno, zares delajo trdo, da bi našli ustrezno evropsko rešitev za evropsko javno toživstvo. Hvaležni smo tudi parlamentu, da nam stoji ob strani v zvezi z vprašanji DDV. Pravzaprav smo imeli kar nekaj srečanj z upravo Olafa in vedno smo prišli do zaključka, da je to pač ena rdečih linij. Če tega nimate, oziroma če to ne bo zajeto, ali je sploh smiselno imeti Evropsko javno toživstvo, kajti to je ena izmed vrste goljufi, ki ima zelo resne posledice. Še vedno nas tudi skrbi, kako bo z, os, z osnutkom uredbe EPO, torej Evropsko javno toživstvo. Verjetno se parlament z nami strinja, vsaj glede na resolucijo, ki ste jo sprejeli 5. oktobra. Najprej gre tu za pristojnosti EPA. Po našem mnenju so te preveč omejene. tudi ni ustrezno, da se zahteva, da mora biti škoda proračunu EU višja kot škoda, ki jo utrpijo druge žrtve, kajti nekateri veliki primeri potem lahko spouzijo iz prsta Evropskega javnega toživstva, ker bo škoda za eh, Evropski proračun manjša kot škoda drugim, za druge žrtve. Drugič, želimo biti gotovi, da bo imel EPO dostop do vseh primerov PIF, ker bodo lahko le v tem primeru bili organ, ki bo združeval vse ustrezno strokovno znanje, eh, ko bodo lahko odkrivali mreže in vzorce primerov, ki lahko škodijo finančnim interesom EU. Tretjič, menimo, da moramo imeti prožen mehanizem, da se bo ustrezno porazdelilo delo med evropskimi toživci, čeprav eh, toživci svoje nadzirane primere še vedno vodijo v svojih državah članicah. To se ohranja, ampak še vedno bi radi zagotovili, da bodo toživci objektivni pri svojem delu. Svet bi zdaj rad naložil tudi omejitev dopustnosti dokazov pred domačimi sodišči in s tem bi morda lahko omejili eh, delo EPA. Vse to so točke, o katerih se še vedno pogovarjamo in poskušamo priti do točke, ko bo to upoštevano pri končnih odločitvah. Sprašujete nas, kakšna so priporočila Evropskega računskega sodišča, ki nas skrbijo. Omenili ste eno priporočilo, ki nas res skrbi. In sicer v kolikšni meri OLAF, Europol in EPO imajo dostop do informacij v zvezi z DDV. Po našem mnenju takšen dostop moramo zagotoviti. Podatki Eurofiska bi morali biti dostopni, če želimo čim bolj izkoristiti podatke, ki so na voljo, za boj proti goljufijam DDV. Intenzivno se pogovarjamo tudi o razdelitvi dela med EPOM in drugimi organi, Eurojustom, OLAFom seveda. In to je ponovno vprašanje, kjer upamo, da bomo našli pragmatične rešitve. Da bo celota večja kot le skupek njenih posameznih delov. Če tega ne bo, potem bomo le financirali novo institucijo, njen prispevek pa bo pravzaprav manjši kot cilj, ki smo si ga zastavili, tako da upam, da do tega ne bo prišlo. Kar se tiče spremljanja izvedenih ukrepov in njihovih rezultatov, je to področje, kjer mislim, da dosegamo dober napredek. Pri tem sodelujemo z državami članicami, da bolje razumemo, zakaj se odločijo za nekatere ukrepe in za druge ne. In eh, v kolikšni meri je takšna prioritizacija ukrepov primerna za okoliščine v posamezni državi članici. Poročilo je kar obsežno, kot vidite kaže pa, da stopnja dela ni vedno enaka po vseh državah članicah. Je pa v zadnjih letih prišlo do bistvene izboljšave povsod. Ponovila bi tisto, kar sem povedala že na začetku. Želimo zagotoviti, da rezi v proračunu v državah članicah ne bodo izpodkopali zmogljivosti organov, ki se borijo proti goljufijam, da bodo ti organi lahko še naprej upravljali svoje delo. Verjetno bi morala omeniti, ko gre za tihotapljanje tobačnih proizvodov, da se pogovarjamo z nekaterimi manjšimi državami članicami, ki se bojijo, da izgubljajo finančna sredstva zaradi ne podaljšanja eh, sporazuma s Filipom Morisom. In prek podpore, ki jo dobijo iz evropskega proračuna in poskušamo pomagati, da ciljno izboljšajo svoje zmogljivosti, tako da se ne bomo na koncu znašli v slabši situaciji, ko bo nadzor pravzaprav šipkejši in ne boljši. V zvezi z davčnimi upravami bi se morda obrnila na Margrete. No, na celo ekipo iz Olafa, pravzaprav, če želite karkoli dodati temu, kar sem povedala. V zvezi z vprašanji, ki so bile zastavljene, če dovolite, predsednica. Uh, uh, Hvala lepa, gospa podpredsednica, gospa predsedujoča. Morda še nekaj dodatnih informacij. Poročavka gospa Pitera je spraševala tudi o osnutku uredbe o javnem tožilcu, potem uredbe Europol in Eurojust. Naj vam povem, da in Olaf, kar se tiče Olafa, smo že dosegli dogovor, mislim, da je to 56 ali 59 člen, nisem prepričana, mislim, da je 56 in Olaf bi naj imel dopolnilno vlogo. Seveda, če javni tožilec ne bo imel pristojnosti, ker gre za deljeno pristojnost, bo Olaf tudi lahko nadaljeval izvajanje svojega mandata. Kar se Eurojusta tiče, še nismo na tako visoki ravni, pogovori še potekajo, ali bo Eurojust nudil administrativne storitve ali ne. To še ni bilo odločeno. Kot je dejala podpredsednica, smo sedaj v zadnji fazi pogajanj in več bomo vedeli decembra na svetu. kar se tiče vaših pripomb glede akcijskega načrta in DDV, moram reči, da o tem ne moram veliko povedati. To je odgovornost gospoda Moskovičja in GD Taksut, vendar pa kar je bilo rečeno, kar se tiče DDV, in tukaj opozarjam tudi na posebno poročilo računskega sodišča o več ukrepih za boj proti davkov in prevaram na področju DDV. Zelo dobro je, da imamo ta dostop do podatkov naprimer ta Eurofisk za komisijo in tudi za OLAF. Ne vem, bi še kdo želel kaj dodati? Ne, torej to sem želela dodati. Hvala. Se upravičujem. Še ena pripomba, kar se žvižgačev tiče. To je bil del vašega vprašanja. Če si pogledate tole tabelo, boste videli, da je področje žvižgačev področje, kjer relativno malo ukrepov sprejemajo države članice v primerjavi z drugimi področji. Če povem drugače, tukaj je potrebno še kar nekaj dela opraviti. Komisarka Jourova je vse to vprašanje vzela zelo k srcu. Tudi za nas, ko se pogovarjamo z državami članicami o tem, kaj smo prepoznali kot prednostne naloge, je to po našem mnenju področje, kjer moramo imeti več poudarka in razširiti najboljše prakse med državami članicami, tako da bomo na splošno lahko resnično zagotovili napredek. Ni pa to enostavno področje, zasluži pa si več pozornosti držav članic in tudi komisije, seveda. Hvala lepa. Še štirje. Naslednji je kolega Javor, prosim. Thank you, chair, and, uh... Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, podpredsednica Georgijeva, da ste danes tukaj z nami, da imamo razpravo o poročilu finančnih interesih Unije. Poročilo PIF. Hvala lepa za odlično sodelovanje v zadnjih nekaj letih in naj izrazim obžalovanje ob koncu tega sodelovanja, dobrega sodelovanja. Želim vam pa veliko uspeha pri vaši naslednji funkciji. Hvala lepa tudi naše poročavke, gospe Piteri, za poročilo o finančnih interesih Unije. Še prav posebno kot poročevalec za lanskoletno poročilo na to temo bi se rad zahvalil za poglavje, ki spremlja. Nadaljujem moje delo. Tukaj naštevamo vprašanja, ki so bila omenjena v prejšnjem poročilu PIF. Kar nekaj vprašanj je v poročilu, ki so se pojavljala tudi lani in tukaj ni bilo prav veliko razvoja, vsaj po moje oceni ne. Najprej javna naročila, nepravilnosti na tem področju. Tukaj vidimo, da je v kohezijski politiki to ena največjih težav. Ne samo za pravila o javnih naročilih, kajti komisija je bila, vsaj kar se mene tiče, predvsej uspešna pri prenosu uredbe v javnih naročilih, kar se tiče izvajanja in praktičnega izvajanja javnih naročil v nekaterih državah članicah, pa je potrebno veliko še postoriti. Torej, prenos je dober, vendar pa to ni dovolj. To nas ne sme zadovoljiti, zelo natančno moramo nadzorovati, kako se to v praksi izvaja in kakšna je izvedba na splošno. S tem pa je veliko težav. Sedaj pa še se vračam, se vračam tudi sam na vprašanje zaščite žvižgačev. O tem je govorila poročevalka, pa tudi vi, gospa podpredsednica. Menimo, da je na komisiji prišlo do pozitivnih korakov, začele so se ocene, vendar pa mislim, da GD Just potrebuje še več podpore, kaj ti skuša najti najboljšo pravno podlago za zaščito žvižgačev na evropski ravni, za direktivo na to temo. Prav tako pa gre za vprašanje subsidijarnosti. Dokazati moramo, da je zaščita žvižgačev ne samo težava držav članic. Ne moramo pričakovati, da bodo ukrepale samo države članice. Sveda vemo, da tega ne počnejo, ne počnejo dovolj, ne počnejo tega, kar bi lahko. Je pa pomembno tudi to, da je delo žvižgačev nekaj, kar je zelo povezano tudi z evropskimi interesi, ne pa samo z interesi posameznih držav članic. Evropska unija ima seveda svoj interes za zaščito, boljšo zaščito žvižgačev, kaj ti žvižgači so včasih posredovali informacije, ki so tesno povezane naprimer s prevarami in goljofijami na področju DDV. In to je seveda del prihodka Evropske unije. <clears throat> DDV je bil omenjen. Rad bi tudi sam vprašal o akcijskem načrtu DDV, vendar pa slišali smo že, to je za komisarja Moskovičeja. Pa vseeno, naj izpostavim to, kar ste podpredsednica že omenili, sklepi sveta. da bo prak 10 milijonov evrov za evropskega toživca za pristojnost na tem področju. To je smešno. Kdorkoli pozna te prevare, ve, da so prevare kar se tiče DDV, veliko krat pod desetimi milijoni evrov in to so tudi zelo pomembni primeri. Prav tako pa obstaja težava, da je težko šteti, prešteti teh 10 milijonov evrov. Kaj, če je več držav članic, števimo to samo v eni državi, v vseh državah, seštevamo, kako bomo torej to storili, kako bomo to prešteli. Spet naj omenim poročilo na temo protikorupcije in boja proti korupciji, ki še ni bilo omenjeno. Protikorupcijsko poročilo smo pričakovali v prvi polovici letošnjega leta, sedaj je že resna zamuda in slišimo, da bomo decembra morda nekaj le dobili, rad pa bi izrazil negativna čustva, kar se tiče te zamude. Kar se tiče prejšnjega protikorupcijskega poročila 2014, smo imeli žgočo razpravo med parlamentom in komisijo, zakaj ni 29. poglavja protikorupcijskega poročila, poleg 28. držav članic, vemo, da imamo protikorupcijska vprašanja, kar se tiče evropskih institucij samih. In kot vemo, novo protikorupcijsko poročilo še ne poročilo, vsebuje poglavja o institucijah Evropske unije. Tega ne morem sprejeti in mislim, da nujno potrebujemo tudi poglavje o institucijah Evropske unije. Kar se tiče urada javnega toživca Evropske unije, sem vesel, da je svet sklenil, da DDV je tudi lahko njegove pristojnosti izumitve teh 10 milijonov evrov, vendar pa moje vprašanje. Imeli smo dva sporedna interesa. Po eni strani, da bi imeli urad spostavljen kar se da hitro, po drugi strani pa, da bi imeli urad, ki bo dovolj močan, bo dovolj pooblastil. Ta dva interesa sta bila nekoliko protislovna drug do drugega. Kako pa ocenite ravnovesje? ali kompromis, ki izide iz vsega tega. Kakšna je raven pooblastil za urad? Ko se je ta kompromis dosegel, smo lahko s tem zadovoljni ali smo enostavno žrtvovali večjo pooblastilo urada samo zato, da bi ga vzpostavili kar se da hitro. In potem še dve zadnji pripombi. V prejšnjem poročilu o finančnih interesih Unije smo izpostavili, da se je potrebno boriti proti korupciji po vseh državah članicah in imeti indeks na tem področju. Zanima me, ali imamo tak korupcijski indeks že, komisija ima kaj takega za nadzor nad razvojem v državah članicah. In potem zadnja pripomba. Sporazum EU in Filip Morris s tobačno industrijo. Vesel sem, da komisija končno sprejema poziv Evropskega parlamenta, da bi preučili ta sporozum. Vseeno pa je še kar nekaj transnacionalnih tobačnih korporacij. Kaj lahko pričakujemo od drugih podjetij, JTI, B, IT in druga podjetja, kaj lahko pričakujemo od njih? od sporozumov z njimi, da bomo imeli torej enakoredne pogoje za celotno industrijo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega De Jong. Much, uh, <clears throat> Hvala lepa, predsednica. Dobrodošla, podpredsednica Georgijeva. Naj vam povem, da mi je osebno zelo žal, da nas boste zapustili. Všeč mi je vaš poslovni pristop, še prav posebno, kar se tiče proračuna po uspešnosti in upam, da bomo lahko nadaljevali s tem po vašem odhodu. Veliko je že bilo izrečenega, imam pa štiri pripombe. In to bom hitro navedel. Prva pripomba. To sem omenil tudi takrat, ko je računsko sodišče objavilo poročilo o nepravilnostih, še prav posebno, kar se tiče javnih naročil. Če si ogledamo letno poročilo o goljofijah, potem postane zelo jasno, da morajo do neke mere komisije in OLAF biti pasivni, počakati morajo države članice, da poročajo o goljufiji. Če pa vidite ponavljajoče se napake na področju javnih naročil, koliko časa pa vlada ali vladni organ potrebuje, da se nauči, kako javna naročila delujejo, imamo smernice, imamo brošure, imamo tečaje in tukaj bi morala biti maja naše potrpežljivosti. Bi se morda Olaf moral proaktivno lotiti teh področij, če vidi določene pomlajoče vzorce v državah članicah z nepravilnostmi, da bi potem lahko sklenil, da ne gre samo za napako, temveč dejansko za goljofijo. To bi bil korak naprej. Kolega Javor je že omenil letno poročilo o boju proti korupciji. Če pa si pogledam, kaj je v tem poročilu o prevarah in ukrepih za boj proti korupciji v državah članicah, potem lahko rečem, da smo imeli sestanek nacionalnih kontaktnih točk, imamo program izmenjavanja izkušenj, nekaj elementov protikorupcijske politike, vendar pa vemo, da je samo sistematski pristop tisti, ki lahko obrodi sadove. Naj podam en primer. To je bilo v medijih, torej to si poznate, pristanišče Rotterdam, carina. Zelo pomembno je, da uravnotežimo olajšanje trgovine po eni strani, hitrost in integriteto. In tega, da ni goljufi vendar pa zgodilo se je ravno nasprotno v moji državi. Imamo konkurenco med pristanišči, želijo se biti kar se da strankam prijazne. Veliko je kanalov, kjer lahko, kot manj tega ni, lažje prehajate skozi carino. In potem v medijih, čez nekaj tednov ali mesecev, berem, da je bil velikanski korupcijski škandal, ne prvi, ampak še en, v vrsti, ki se je zgodil. In o tem bi morali govoriti že prej. Se bomo zadovoljili tukaj v Bruslu in sedeli križem rok. Bomo dejali, dobro, včasih prihaja do slabega upravljanja in bodo pač države za to poskrbele. V tem poročilu samem pa se omenja, kako pomembna je carina za prihodke. Mislim, da bi morali biti proaktivni na naši strani, tudi kar se tiče korupcije. Tretjič, zelo me zanima, če bi podpredsednica lahko povedala, kaj je o tem, kar bo prizadeno do konca leta, kot celovito poročilo bojo proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Morda se že kaj ve. Potem še zadnja pripomba. čestitam za dejstvo, tako počaka kot gospod Javor sta dejala, da so žvižgači omenjeni kar nekajkrat. V mojem poročilu o javnosti žvižgačev in zaščiti finančnih interesov Evropske unije o tem tudi govorimo in upam, da bomo skupaj našli pravo pot, saj na tem področju, zato da bi dosegli napredek. Na drugih področjih bomo imeli še nadaljna poročila Evropskega parlamenta. To je prednostna naloga za EU. Hvala lepa. Naslednji pa je kolega Parnju. Ja, hvala, gospod predsednica. Gospod podpredsednica, dragi kolegi. 15 eh, odstotkov evropejcev meni, da bi bilo treba dosti boljši odziv dati na področju goljufij eh, na davčnem področju in eh, hkrati imamo številke o tisočih milijardah eh, evrov, kar pomeni deset na državljana, ehm, ki odpadejo na goljufije. In Seveda so vse te številke tudi v poročilu za leto 2015, ki ga danes predstavljate tukaj. Ne bi se sedaj vračal k vsem točkam, ki jih vsebuje, vseeno pa se bom dotaknil treh točk, ki so za nas socialiste in demokrate pomembne. Najprej, eh, to, kar je označeno kot namirna goljufija, jih je Od 20.349 samo 1401 eh, označenih za namerne goljufije eh, in to je 11 odstotkov, torej ta številka bi nas morala pomiriti, pomeni, da goljufija ni pravilo pri eh, upravljanju proračuna v Evropski uniji in vi, gospa podpredsednica, ki. Um, se eh, zauzemate tudi za visoka mesta na višjih mednarodnih inštitucijah, eh, bi vam za tak rezultat na evropski ravni gotovo morali čestitati. Na to, kar zadeva SKP, Eh, razvoj podeželja, ribištvo in eh, druga kmetijska področja, to so področja, kjer se ugotavlja največ goljofij. In v zvezi s tem bi vas želel vprašati, gospa podpredsednica, ali se vam ne zdi, da bi morali uskladiti prijavo izdatkov v vseh državah članicah, zato da bi lahko zbirali zanesljive, primerne in primerljive podatke. Pa še nekaj. Te nepravilnosti, ki niso goljufive narave, pogosto izhajajo iz tega, da se preslabo poznajo predpisi, ki so prekompleksni. Ali se vam torej ne zdi, da bi poenostavljanje pravil in postopkov v državah članicah eh, privedlo do tega, da bi bilo takih nepravilnosti manj? In še zlasti pri teh nepravilnostih, ki niso eh, označene kot goljufije, Ne vem, ali bi bilo res primerno države članice označevati za dobre oziroma slabe učence. Ne vem, če bi to res doprineslo kakšno dodano vrednost. Dejstvo eh, je, da eh, sodelovanje med carinskimi organi držav članic in carinskimi organi eh, Eh, tretjih držav je uspešno in je pripeljalo do zasega 16 milijonov cigaret v lanskem letu, kar ehm, pomeni eh, milijonske zneske in gotovo so take skupne akcije vredne vseh pohval. To je tudi rezultat vaše strategije za okrepitev boja proti tihotapljenju tobačnih izdelkov in v zvezi s tem vas sprašujem, ali lahko potrdite, da bo do konca leta 2016 objavljeno poročilo o napredku pri izvajanju te strategije ter nam potrdite, da je bila neobnovitev sporazuma s Filip Morisom dejansko uh, dobra in je prinesla svoje rezultate glede na ugotovitve Olafa na tem področju. Potem pa še sama. Torej, če si preberemo poročilo PIF in če si ogledamo vse priloge, potem je tukaj zelo veliko informacij. Potem lahko zapademo tudi v manjšo krizo, kaj pa storiti z vsemi temi informacijami. Poznamo veliko primerov goljufij. In prvo vprašanje bi zato bilo, kaj komisija počne, da bi te primere ustrezno spremljala. Se zadovolimo, da imamo določeno število letos, naslednje leto drugo število. Mi se zadovolimo in mislim, da je to velikanska napaka. Nimamo poročanja o nadaljni obravnavi teh napak in goljofij. Dobro, napak ne bom govorila, ampak goljo, niti goljofij ne spremljamo. Kaj počnemo torej s tem? Drugo vprašanje. Na kmetijskem področju je 15 odstotkov primerov bilo odkritih z nadzorom, dve tretjini imel kohezijskih primerov. To se mi ne zdi veliko. 50 odstotkov jih ni bilo kritih torej s temi nadzornimi sistemi, tretjina tudi na kohezijski politiki. Zakaj? Torej naši nadzorni sistemi ne delujejo. To je moje drugo vprašanje. In tretje vprašanje, kar se tiče OLAFA. 888 milijonov evrov tem bi rada spregovorila, koliko teh priporočil je Olaf si vzel k srcu. Gospa podpredsednica, prosim. Thank you. Thank you very much, uh, Hvala lepa, predsednica. Odlično je, da imamo letošnjo poročevalko in poročevalca z lanskega leta, ki torej sebinsko zelo dobro poznata to temo, o kateri danes govorimo. Upajmo, da se bo to nadaljevalo tudi s poročevalcem za naslednje leto. Res je. Pokvarjamo se zelo pomembnim vprašanjem, ne samo kar se tiče finančnega vidika, temveč tudi kar se tiče boja za zaupanje evropskih državljanov v EU. Naj skušam odgovoriti na vprašanja, ki so bila zastavljena. Kolikor bo moje moči, bom to skušala storiti, čim drugače pa bo to storila še moja kolegica. Kar se tiče javnih naročil, da, to je zelo pomembna tema. Na srečo je prepoznana kot taka tudi strani držav članic. To je bilo na tabeli tudi jasno zapisano s čim se soočamo. Marec 2016 je bil rok za prenos direktive o javnih naročilih, da bodo vsi imeli enake pogoje. Kolegi mi pravijo, da je potrebno nekaj časa za prenešeno direktivo, da se potem vključi v zakonodajo in da se jo spoštuje in da usedite se, da je ta časovni zamik poprečno trileten. Torej bomo imeli pomembno narogo, da bomo pritisnili za to, da bi rezultati bili vidni kar se da hitro. Tri leta to je precej marca 2016, je bil prenos in šele potem 2019 bi naj rezultati postali vidni in pomembni. Hvala lepa vsem, da ste bili dejavni na tem področju, kajti to vprašanje je tema pogovora z državami članicami za naslednje leto. Kako gre, kje je potreba po večji izmenjavi izkušenj in tako se lahko potem zanesemo na to, da bo nepravilnosti na področju javnih naročil manj zaradi dobrega razumevanja pravil. Tako sedaj pa kar na vprašanje glede poenostavitve. Ja, res je. Tudi mi moramo biti iskreni in priznati, da včasih gledamo naokrog in se sprašujemo, koga bomo pa krivili. Saj smo mi tisti, ki ki smo si izmislili pravila, ki jih je težko razumeti, lahko pa se z njimi manipulira, ker so pravila pač tako zapetljena. Torej, računsko sodišče pravi, da enostavna pravila pomenijo manj zlorab. Postopek poenostavitve finančne uredbe in omnibusa do sredine 2017, to je naše najboljše upanje, da bi odstranili nekakšno zaveso, za, kateri, za katero zločinci počnejo to, kar počnejo zaradi slabih pravil. Potem pa zaščita žvižgačev. Vsi, ki ste kadarkoli bili udeleženi v zaščito žvižgačev, veste, da če ne bomo verodostojno in dosledno varovali žvižgačev, se bodo ti začeli bati. Ne bodo se več upirali in posredovali informacij. Zato moramo v državah članicah, pa tudi pri našem osebju to dosledno spodbujati. Ali bi morali imeti še 29. poročilo, kot ste predlagali? Ne seveda samo o zaščiti žvižgača, temveč o vseh vprašanjih. To je zanimivo vprašanje. Vendar pa mislim, da kar se tiče Evropske komisije, je to področje, kjer je najboljši način za ukrepanje, prikaz najboljših praks, ravno tako pa tudi biti iskren in pokomentirati slabe prakse, ko naprimer imamo zaščito žvižgačev na papirju, v praksi pa se to ne izvaja. Da imamo torej pravno podlago, je pomemben predpogoj. To je tisto, kar si moramo vedno znova želeti. O nacionalnih protikorupcijskih poročilih sem že govorila. Ne vem, ali bi naj to bilo 29. poročilo. Razumem pa, kaj ste želeli povedati, da si želite, da bi bili nekoliko bolj samokritični, zato da bi spodbudili države članice, da bi torej bili vzor za njih ne vem, ne morem reči, ali bomo to res storili, kaj ti to niso naše pristojnosti, to je pristojnost GD Home in obvestili smo jih, eh, poprašali smo jih, kje smo, kar se tiče poročila v protikorupcijskem boju, so nam dejali, da bo do konca leta že nekaj posredovano parlamentu, ali bo to že poročilo samo, ali pa določena faza, določen delovni komend na to temo, bomo videli. Bomo pa tudi seveda tale debriefing tukaj skoristili za to, da bomo to še spodbudili. Kar se tiče Evropskega rada tožilca, si želimo, da bi seveda to bil rad z močnimi pooblastili. Ne gre nam ravno hitro, nismo torej na poti, kar se da hitro. Vedno znova, ko govorimo o tem uradu, ponavljamo to, kar mislim, da je skupno stališče v parlamentu. Da obstajajo nekatere minimalne zahteve za ta urad, da bo dodana vrednost za Evropo in to moramo izpolniti. Brez tega urada ne bo. Vendar pa. Na koncu se moramo odločiti, kaj bi Evropi bolj služilo. Imamo zelo različna mnenja v EU, imamo države članice, ki so zelo ambiciozne, njih veliko, ampak so. Potem imamo tiste, ki menijo, da je to vmešavanje in soverenost njihovih pravnih sistemov. Torej, videti moramo, kako bomo dosegli soglasje med njimi. Naj pa povem, da določenih načel nikakor ne bomo ogrozili, vsaj kar se komisije tiče. Tobačni sporazum, to se je dvakrat pojavilo. Odločitev, ki smo jo sprejeli o Philip Morris International, je bila zelo pretehtana. Priznavamo, da imamo tobačno direktivo, da imamo mednarodni okvir in tega nismo imeli, ko smo že imeli sporozume. Priznavamo pa tudi, da morda prihaja do nekaterih nepravilnosti, vendar pa Philip Morris International prostovoljno želi izpolnjevati sporozum, tudi če formalno ne bo podaljšan, kar nas nekoliko zadovolji glede tega regulativnega razkoraka. In tako smo prišli torej do sklepa. Razumemo skrbi nekaterih držav članic, kar se tiče njihove zmogljivosti po ukrepanju in sprejeli bomo ustrezne ukrepe za podporo tem državam članicam. Osredotočamo pa se sto odstotno na nove elemente regulativnega okvira, ki bodo funkcionirali naj pohvalim Olaf, da je bil še prav posebno dejaven, kar se tiče tobačnega protokola, ratifikacije z naše strani, to smo storili. Spodbuja pa tudi druge, da bi ratificirali. Koliko jih je že ratificiralo? Krok 20. Torej smo nekje na pol poti. tem pa vaše vprašanje v poročilu. Naj potrdim, da bom, ali, na, ali lahko potrdim, da boste to dobili do konca leta. Lahko potrdim, da boste to dobili k malo. Vendar pa prosim, če mi dovolite, da povem, da bo to k vam prišlo januarja. Ekipa potrebuje še nekaj več časa za pripravo kakovostnega poročila. Torej, koliko strank je že ratificiralo? 24. še dodatnih 70 bo potrebnih, vendar pa kaj počnemo, zakaj zelo spoštujem to, kar počnejo, ker se osredotoča na podporo ratifikaciji, tudi kar se tiče sodelovanja z državami, državami, ki so kritične do ratifikacije. Boljše za vas je, da dobite boljšo, boljše poročilo, z rahlo zamudo, ne dolga zamuda, torej do konca januarja, boste poročilo dobili. Kar se tiče sistematskega pristopa, skušamo in to smo pokazali tudi s tabelo, tako pri delu komisije, kot tudi pri delu v državah članicah, se to skušati ogledati horizontalno po vseh državah, po vseh sektorjih in po vseh področjih za ukrepanje. Morda pa bi bilo koristno, če bi imeli razpravo na to temo, kajti razumem bistvo vašega vprašanja. Potrebno je torej početi enako z davčnimi organi, da bo GD taksut ravno podobno in to je torej točno tisto, kar skušamo zagotoviti. Smo bolj proaktivni, kar se tiče carin, še prav posebno države članice, ki imajo omejene zmogljivosti, tvegane pa so visoka. In to so nekatere manjše države članice na vzhodnih mejah, mislim na Litvo, Latvijo in druge države, ki so na tem področju. Pa tudi Finska pravi, da potrebuje več pomoči in dobro, ne zahtevajo denarja, ampak ekspertizo pa. Potem dobre in zle države članice, ta razprava že kar nekaj časa teče. Dve filozofiji sta na tem področju. Poskušamo biti bolj na strani dobrih, najboljših praks kot pot do odstranitve slabih praks. Vendar počasih, ko prihaja do znatnih težav, je pa potrebno te izpostaviti. Poenostavitev in poročilo naprej, kot tem sem že govorila. Potem pa vprašanje, vprašanje gospe Gresle. Kar se tiče spremljanja zaključkov poročil. Je to, kar ste dali, zelo pomembno. Skušamo torej sodelovati z državami članicami. In točno to spremljanje skupaj z državami članicami mislim, da vodi države članice, da se premaknejo k točki, kjer vidimo več težav. Prav tako je precej jasno, da tam, kjer opazimo ponavljajoče se težave, da se morajo države potem osredotočati na tista področja. Vi lahko morda poveste več o tem, vendar pa gre tudi za naše veščine, zmogljivosti. Imamo manjšo ekipo, ki dela na tem poročilu in skušamo zagotoviti, da bomo imeli tudi spremljanje teh poročil, morda lahko sami dodajo kaj več. Glede priporočil Olafa o tem, koliko bi naj sterali od teh 888 milijonov evrov. Z Olafom se o tem že kar nekaj časa pogovarjamo. Še nekaj pogovorov bo potrebnih, da bomo prišli do skupne točke. Kar se tiče proračunskega vidika, menimo, da so včasih priporočila Olafa glede tega, kaj bi naj izterjali, bilo neostrezno v praksi in bi potem to privedlo do interakcije med kolegi iz različnih GDO in pravno službo. Moje osebno mnenje, management to pozna, mislim, da je bolj pomembno osredotočati se na dejansko pobiranje denarja, namesto na izterjavo. Zakaj? Kajti izterjava je potem spodbuda za osebe Olafa, da izterjajo kar se da veliko namesto, da bi kredibilno ocenili, koliko lahko pričakujemo, da bomo izterjali. In če imamo potem velikansko razliko 888 milijonov evrov in potem dejansko izterjavo, to ni dobro. V prihodnosti moramo izboljšati metodologijo. Bi radi kaj dodali? Yes, da. Torej, sedaj predajem besedo Olafu. Prosim. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Hvala lepa, predsednica. Najprej to, kar je dal gospod Jong. Izpostavil je sistematično korupcijo in omenil je ortenovsko pristanišče, celino in tako dalje. Naj povem, da bo Olaf v prihodnje se bolj osredotočal na preprečevanje goljofij. Imamo dobre prakse, ki dobro delujejo, kar se tiče boja proti goljofijam pri izdatkih, pri prihodkih pa še ne gre tako dobro. Tukaj še moramo kaj postoriti. In potem zadnja točka, gospod podpredsednica je to zelo iskreno javno povedala. Naj povem, da se interno tudi pogovarjamo o tem vprašanju izterjave, kaj priporoča Olaf in koliko dejansko potem izterjamo. V našem poročilu ni torej neposredne povezave, kaj ti dejanska izterjava se zgodi pogosto veliko kasneje. Tako da neposredne povezave ni, vendar pa kot splošno poročilo, interno gledano, imamo nadzor finančnih priporočil in gotovo vas bomo še naprej obveščali o našem internem delu. Še en kolega je želel nekaj povedati, če sme podati pripombo na vašo prvo točko, kaj bomo storili z informacijami, ki jih dobimo. Na splošno bi rada dejala, da poročanje o nepravilnostih. Je točno to poročanje. Ne gre za to, da potem razvijamo te primere naprej. Vendar pa kolega lahko pove več o tem. Prosim. Good afternoon, uh, Mr. Chair. Lep pozdrav, gospa predsednica. Hvala, gospa podpredsednica. Glede vašega vprašanja o naknadnem spremljanju, kot je povedala že Margarete, eh, regulativni okvir, ki ga imamo, držav članic zahteva, da spremljajo, kaj se dogaja v zvezi z nepravilnostmi, ki so jih odkrile in priglasile komisiji. Informacije torej imamo na voljo, s katerimi lahko spremljamo, kaj se dogaja na nacionalni ravni. V zadnjih letih smo v poročila PIF pričeli vključevati tudi elemente o tej večletni perspektivi in to se posodobi vsako leto. Upoštevajo se torej informacije, ki jih dobimo in ki jih ažurirajo države članice. Ko gre za goljufive nepravilnosti, kar je seveda glavna točka interesa za vas, smo v poročilo vključili krajši odstavek, ki govori o tako imenovanem razmerju ugotovljenih goljufi. Vsako leto izberemo isti vzorec. Zdaj imamo za leto 2014 stabilne podatke in preučujemo, kaj se je dogajalo v zvezi z goljufijami. E, videli boste, da vsako leto številke rastejo. Zdaj smo recimo pri desetih odstotkih, Torej, nepravilnosti, ki so se priglasile v teh petih letih kot goljufive, deset odstotkov od tega števila uh, je bilo goljufi in uh, o tem je na koncu razsodilo tudi sodišče. Torej, to so bile goljufije. 90 odstotkov pa so ostale nepravilnosti. Eh, glede nepravilnosti, ki, ki jih potem lahko odpišemo, jih je teh največ v kmetijstvu recimo in vse te številke posodabljamo vsako leto. Tako torej spremljamo vse podatke in ukrepe, ki so bili izvedeni. Hvala lepa. Dvoje bi še želela dodati. Gospod De Jong je pravkar tvitnil, da Georgijeva pravi, da poročilo o boju proti korupciji do konca leta ne bo prišlo v parlament. Lahko povem, da tako hudo ni. Zaenkrat tega še ne moram potrditi uradno, lahko pa potrdim, da se letošnje delo opravlja tako, kot je treba in prenesla bom tudi vaša pričakovanja, da pričakujete, da bo to objavljeno do konca leta. Tako da novice še niso slabe, samo ne moram še potrditi tega. In drugič, gospa predsednica, razumem sicer, da se lahko še enkrat dobimo v tem formatu pred koncem leta, ampak eh, to je moj zadnji obisk tu in kar nekaj govorcev mi je prijazno. Eh, zaželelo veliko sreče in dobro ocenjujete naše sodelovanje. Tudi sama moram povedati, da so bile te izkušnje tudi zame nekaj posebnega. Obogatile so me in prepričana sem, da bomo tudi v prihodnje lahko sodelovali služba, ki jo bom sprejela v Svetovni banki, bo služba, ki bo tudi ščitila finančne interese evropejcev. Približno 30 odstotkov dela Svetovne banke je skupinsko delo in bodite prepričani, da bom pazila na naš denar tudi tam. Ja, herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen natürlich. Najlepša hvala. No, želimo vam vse dobro za prihodnje. Ampak. Uh, kar ne morem še sprejeti, da ste danes zadnjič z nami. Prepričana sem, da bi bili zelo veseli, če bi lahko še enkrat prišli k nam v naš odbor, če pa zares ne boste mogli, vam želimo vse dobro, veliko sreče in prepričana sem, da vas bomo ponovno gostili v našem odboru tudi v, naš, v vaši novi funkciji, kajti tudi Svetovna banka je naš zelo pomemben partner. Veliko sreče, če vas ne bomo več videli v tej funkciji, ampak eh, če vas bomo, bomo tega zelo veseli. In še poročevalka za konec. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Chyba na tym etapie e, niewiele mogę mieć do... Chwala. Nihvečkega osti dodati. Današnja razprava je bila zelo poglobljena in zelo zanimiva. Hvala vsem kolegom z našega odbora, hvala, da ste se dotaknili pomembnih vprašanj, hvala gospe komisarki za njene odgovore in in upam, da nam boste odgovorili tudi v pisni obliki. Hvala še enkrat vsem. Ja, ja. No, gre za vprašanje verodostojnosti, ko gre za spremljanje primerov goljofije, tako da smo s tem gotovo še ukvarjali. Prišli smo do konca te točke na dnevnem redu. Wir haben eine kleine Änderung auf der Tagesordnung. Wir ziehen den Punkt 5. Äh, no, manjša sprememba na dnevnem redu. Najprej se bomo lotili pete točke. Organi in institucije EU lahko storijo več, da olajšajo dostop do javnih naročil. Kolegica Makovej je poročevalka zdoj in gospod Breningmajer bo spregovoril za računsko, Evropsko računsko sodišče. Izvolite. Hvala, gospa predsednica, za priložnost, da predstavim posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi z javnimi naročili institucij EU. Institucije EU bi lahko naredile več, da bi omogočile lažji dostop do svojega javnega naročanja. To je naslov poročila. Vprašanje je,

da skladnost ni težava, skladnost pravili. Javna naročila institucij EU se upravljajo dobro in pravično. Na začetku naše revizije javnih naročil institucij EU smo najprej imeli strokovni sestanek. Vprašanje, ki smo ga zastavili strokovnjakom, je bilo, katere težave so povezane z javnimi naročili pri institucijah EU izkazalo se je, da gre pravzaprav za dve plati iste medalje. Najprej gre za dostop gospodarskih subjektov, torej dostop do postopkov javnih naročil, ki ga imajo gospodarski subjekti in drugič najboljša vrednost za dani denar za institucije EU če kupujejo blago na trgu. Ena izmed glavnih težav je bila nizko, nizka stopnja sodelovanja gospodarskih subjektov pri javnih naročilih institucij EU. Glavno vprašanje je, kako izboljšati to sodelovanje. Direktiva EU o javnih naročilih izboljšuje položaj majhnih in srednje velikih podjetij, Vendar pa Evropski uniji tega elementa ni uspelo vključiti v predpise za same institucije EU. Revizija se je ukvarjala s štirimi največjimi institucijami EU. In gre za znesek 4 milijarde v letu 2014, ko gre za javna naročila znesek Evropske komisije za eh, teh, za teh par milijard je 72 odstotkov za Evropsko komisijo, 12 odstotkov za Evropski parlament in potem še preostali delež za nekatere druge institucije. Osredotočili smo se na to, kako institucije izvajo predpise o javnih naročilih in tu je v prilogi številka dve k našemu poročilu. V direktivi se osredotoča na sodelovanje, evropske institucije pa temu namenjajo manj pozornosti. Zato je eno izmed priporočilo Ruskega računskega sodišča boljša zakonodaja. Časovnica je v redu, vse lahko revizija finančne uredbe zajema tudi predpise v zvezi z dostopom gospodarskih subjektov do javnih naročil. Katere so glavne ovire za dostop? glavna je prepoznavnost javnih naročil na internetu. Recimo, ko gre za orodje TED, Tenders Electronic Daily, ta ne zagotavlja vedno dobrih rezultatov. Informacije, ki so na voljo za gospodarske subjekte, so razdrobljene in površne. Najdete pa jih na več spletnih stranih, ne le na eni. Gospodarskim subjektom se tudi zdi, da so obravnavani eh, neustrezno, nepravično in eh, nimajo pa na voljo sistema, ustreznega sistema za pritožbe. Nekatere izmed priporočil našega poročila so naslednja. Institucije EU bi morale zbirati podatke o javnih naročilih, da se lahko na podlagi teh podatkov naučijo, kako učinkovite so njihove politike javnih naročil. Predpise za institucije bi morali prilagoditi, kot sem povedal že prej, in institucije bi morale zagotoviti tudi en pravilnik. Recimo Evropska centralna banka je ena izmed institucij, ki ima takšen enotni pravilnik. Potem še nekaj pomembnega. Če stopate na trg z javnim naročilom, bi morali vnaprej preučiti stanje na trgu tako da boste vedeli, kako izpeljati postopke, tako da boste mm, atraktivni za več akterjev na trgu. Potem je bilo treba tudi naročila razdeliti na več krajših sklopov, da bi lahko sodelovali tudi MSP-ji. Če so sklopi naročil, pogostejši, potem je to lažje za nje. In potem še točka vse na enem mestu. E, v elektronskem okolju je še nekaj, kar institucije potrebujejo. To sicer ni povzetek vseh priporočil, ampak še eno priporočilo, ki je pomembno, je to, da bi morale institucije EU imeti medsebojne strokovne preglede, zato da se lahko učijo druga od druge v zvezi z učinkovitostjo javnih naročil. Na koncu naše revizije smo organizirali še en strokovni sestanek in preverili smo, ali so priporočila računskega sodišča ustrezna in ali so strani na trgu menile, da so naša priporočila koristna. Potrdili so nam, da so naši zaključki učinkoviti, tako da je bilo to zelo koristno. Za konec bi še omenil odzive različnih institucij, ki so sodelovali pri tej reviziji. Parlament, svet, komisija in Evropska centralna banka. Odzivi so bili malce različni. Parlament, svet in Evropska centralna banka so sprejele naša priporočila, komisija pa je imela na nje kar nekaj pripomp, tako da sem bil, moram reči, kar nekoliko razočaran, ker je komisija obrala drugačen pristop. Gospa predsednica, z veseljem lahko odgovorim na dodatno vprašanje, ampak za krajši uvod pa mislim, da so te informacije vse, kar potrebujemo. Hvala. Hvala vam inovativno poročilo je tole, vključenih je bilo več institucij EU in tako pogosto do tega ne pride. Zato se mi zdi, da je to pomemben pogled v javna naročila naših organov in institucij. Gospa Makove ima zdaj besedo, poročevalka, izvolite. Uh, hvala, gospa predsednica, in hvala, ker ste mi dali možnost, da spregovorim zdaj bom govorila romunsko. Hvala al Curții Europene de Audit. Uh, este de data aceasta unul uh, cu recomandări foarte... Poročilo Evropskega računskega sodišča vključuje zelo dobra priporočila, ko gre za javna naročila evropskih institucij. Pač stvari bi omenila, ne glede na to, ali so poročilo ali ne. Mi smo pripravili nekaj predlogov povezanih s tem poročilom. Treba je zagotoviti več transparentnosti, ko gre za javna sredstva EU. Vsa naročila je zato treba javno objaviti, tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni evropskih institucij. Portal, ki ga imamo zdaj za to na voljo v okviru Evropske komisije, kjer si lahko ogledate, v katero državo gredo, gredo sredstva EU. Nu poate fi folosit decât... Ta portal lahko uporabljajo le ljudje iz tistih držav. Recimo, če kliknete na Češko, Polsko in tako naprej, boste našli informacije v češčini ali polščini. Zato sem že prejšnjič podala ta predlog in ponavljala ga bom znova in znova, dokler se ga ne upošteva. Takole, spletne, spletna stran bi morala biti v enem izmed treh delovnih jezikov Evropske komisije, angliščini, nemščini ali francoščini in vse informacije, ki jih države članice tja pošiljajo, bi morale biti v enem izmed teh treh jezikov in temeljiti bi morale na treh kriterijih takole, koliko sredstev je država članica prejela, da kaj stori in kaj naj s tem stori in kakšna je časovnica za ta sredstva. Potem je treba tudi upoštevati, ali so bila podana še, podane še druge ponudbe za drugačno ceno in tako naprej in tako naprej. Vse te informacije bi morale biti standardne in enake v vseh državah članicah, da se potem lahko primerjajo. Glede na to, kako države članice porabljajo sredstva, kdo dela dobro, kdo ne, kdo prosi za več denarja, kje prihaja do zamud in tako naprej. Govorimo namreč o evropskih sredstvih. Pa še nekaj bi rada omenila. omejeni postopki javnih naročil, ki jih omeji organ naročnik. Takšni postopki ovirajo transparentnost in tudi konkurenco. Pogosto sploh ni informacij o tem, kako se takšna naročila eh, dodelijo in kako so se sredstva porabila. Zato bi morali biti to vrstni postopki omejeni za, na posebne situacije in tudi dobro utemeljeni. Recimo Evropski svet je za večino svojih javnih naročil omejil takšne omejene postopke javnega naročanja. Morda zato po toliko letih tudi ni prejel razrešnice. No, ampak moramo biti dosledni. Ni sprejemljivo, da se toliko sredstev porabi v okviru Evropskega sveta in da ga ti porabijo v tovrstnih omejenih postopkih javnega naročanja. In potem še nekaj, kar je omenilo sodišče. Gospodarski subjekti. Treba je zagotoviti instrumente za MSP-je, ki bodo omogočali enak dostop da bodo ti tudi ustrezni konkurenti pri javnih naročilih. Zakaj? V trenutnem sistemu so veliki subjekti tisti, ki so favorizirani. Imamo sedemletne, desetletne, sedemnajstletne pogodbe v primeru sveta, ki se ne razdelijo na sklope. To gotovo ni zdrava konkurenca, to sploh ni konkurenca če prihaja do takšnih primerov. Po mojem mnenju prihaja tu do monopola. Gre za strukturo, ki podpira korupcijo, saj nikoli ne veste, kaj se skriva za desetletnimi in sedemnajstletnimi pogodbami. Še nekaj, na hitro. Žvižgači. Zelo pomembno je, da imamo zaščito za žvižgače na evropski ravni, pravo zaščito. Zdaj postopke sicer že imamo, ampak to ni prava zaščita. Žvižgači se še vedno skrivajo, ne vem, kako se sploh odločijo, s kom stopiti v stik, ampak takšna je situacija v tem trenutku. Če želijo izkoristiti pravna sredstva, ki jih imajo na voljo, njihova življenja postajejo eh, nespremljiva in morajo se nenihno seliti. In potem še preiskovalno novinarstvo. Ti novinari so zelo pomembni, saj zagotavljajo ogromno informacijo o recimo davčnih oazah. Ti novinari so zelo pomembni tudi za nevladne organizacije in za spremljanje uporabe sredstev. Prav zato potrebujemo portal v treh jezikih, kjer so zbrane informacije vseh držav in kjer se to lahko ustrezno spremlja. Hvala. Next of the written list, kolega Štehovski, bitte.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 občudujem energijo, ki ste jo posvetili tej tematiki. Poročevalka je jasno povedala, da na evropski ravni ne prihaja do goljufi in sam bi se zahvalil Moniki za fantastično poročilo, menim pa, da obstaja več vidikov, ki bi jih bilo treba spremeniti na evropski ravni. Že govorka pred mano je opozorila na to, da prihaja do številnih pogodb, ki so osredotočene na večja podjetja. Gre za pogodbe, ki bi se lahko razvile na sklope, ampak In to bi bilo pomembno, da bi lahko tudi MSP-ji sodelovali. Tudi sam sem bil vrsto let podjetnik in nikoli nisem mogel sodelovati pri evropskih javnih naročilih, saj so pogoji, tako kot so naravnani, nesmiselni. In že vnaprej veste, kdo bo dobil takšno pogodbo, takšno naročilo in kdo ne. To so vidiki, na katere poročilo opozarja ne gre le za velike institucije, tu gre tudi za agencije. pa tudi za druge evropske organe. S priporočili Evropskega računskega sodišča se strinjam in tudi s priporočili kolegice Makovej. Evropske institucije bi morale izboljšati dostop, ko gre za občutljive teme, kot je recimo javno naročanje. Pri javnih naročilih ne prihaja do goljufi, piše v poročilu, obstajajo pa številne šibkosti, zato bi morali kaj storiti. Mene recimo zanima vprašanje, kako urediti dostop do javnih naročil institucij EU. Smešno se mi zdi, gospod predsednica, če si pogledamo na internetu in poskušamo najti javna naročila EU. Skoraj da sramotno je, ko si pogledamo evropske institucije, kot je komisija, kako zapleteno je najti informacije, o komercialnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, če želijo biti konkurenčna, če želijo sodelovati pri takšnih naročilih. Institucije bi morale imeti zanesljiv sistem in na voljo imajo strokovno znanje, da bi dobro izpeljale javna naročila, ampak vprašanje je, ali niso predpisi diskriminatorni. Zanima me, ali vseeno ni dovolj sodelovanja. Sam sem bil podjetnik na področju svetovanja in opazil sem, kako institucije pravzaprav prepisujejo ena od druge. Smešno je bilo, kako institucije dobesedno ponavljajo besede druga za drugo, posebej, ko gre vsega, recimo za izpolnjevanje poslovnih pogojev, kljub temu, da to ne bi smelo biti tako. Na dvoje bi rad opozoril. Na eno je opozorila že govornica pred mano. Podporo, podpora za MSP je zelo majhna, ko gre za dostop do javnih naročilih in to je škoda. To kaže tudi na nedoslednost evropske politike. Prav tako prepoznavnost ni dovolj velika. Potrebujemo transparentnost informacij o javnih naročilih. Po brexitu se joka in se sprašuje, kaj sploh je EU. Mi pa nismo zmožni izvesti in predstaviti enega javnega naročila EU. Morda pa je zato skepsa do EU tako velika v državah članicah. Vedno se govori, vse se ureja v Bruslju, vse vodi Brusel. Ko smo govorili o Brexitu, smo pogosto poslušali očitke. No, v Bruslju se odloča o nas brez nas. Nihče pa ni opozoril na to, koliko denarja prejemajo britanska podjetja iz skladov EU. Upam, no, žal, da je današnja razprava, razprava, kjer ni veliko poslancev, ampak treba je zagotoviti večjo transparentnost, izvesti reformo EU in zagotoviti, da bomo končno nehali jokati, da je Velika Britanija izstopila iz EU. Ampak zdaj se moramo potruditi, da ne bo izstopil še kdo drug. Kolega Von. Ja. Kolega je omenil Brexit, nisem pa pričakoval, da bo to prišlo na plan tudi v tej razpravi. Ampak hvala vsem kolegom, vsekakor. Hvala tudi poročevalki in hvala računskemu sodišču za to poročilo. Vedno, ko govorimo o napakah v proračunu EU, je razlog za napake pogosto javno naročanje, tako da bi to morala biti pomembna tema in poročilo na to upozarja. Seveda poročilo ne govori le o napakah, govori tudi o dostopu do javnih naročil EU in tem, da bi morali ta dostop olajšati MSP-jem. Kot je predstavnik sodišča povedal, imamo novo direktivo o javnih naročilih, ki bi moralo omogočiti lažji dostop tudi manjšim podjetjem, saj direktiva omogoča, da se pri postopkih javnih naročil upošteva vrsta stvari, recimo upoštevanje socialnih vprašanj, delovnih pogojev, okoljskih politik in tako naprej. Tako lokalna podjetja lažje sodelujejo, ampak nekateri elementi pa kaj tudi zapletejo. Mislim, da moramo upoštevati vse, kar sem pravkar naštel, ampak želel bi upozoriti, da lahko z marsičem tudi otežimo življenje MSP-jem pri javnih naročilih. Zato bi vprašal sodišče, kaj menite o novi direktivi za javna naročila. Ali s tem zares olajšamo dostop manjšim lokalnim podjetjem ali jim pravzaprav vse še dosti bolj zapletemo? Hvala. Ja, Tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov. Imam najprej pripombo za gospoda Brenik Marja, predstavnika računskega sodišča. Trenutek, ko ste to poročilo objavili, je pravi. Pripravlja se revizija finančne uredbe in to sodi zraven. Tako da je to pravzaprav olajšanje našega dela. Hvala za vaš prispevek. Torej. Potem pa še druga pripomba. odgovori komisije oziroma drugih revidiranih organov, to je na zadnji strani. Pet odgovorov je tu in tri ste prejeli po sprejetju poročila in eno pred sprejetjem poročila, en dan prej. Zakaj je bilo potrebnega toliko časa? To me zanima. In zanima me, kdo je odgovoril šele po sprejetju poročila. 23. maja, 3. 6. 14. 6. 27. 5. so bili prejeti odgovori in mene zanima, katera institucija je odgovorila tako pozno. Hvala lepa. Gospa Kasado za komisijo iz Generalnega direktorata za proračun. Zdaj dve besedo, izvolite. Moment, frau, kolegin Makovaj, volite. Ne, kolegica Makovaj želi še nekaj dodati. Hvala lepa. Vrniti se bo morala na drug sestanek, zato pooblaščam Tomasa, da v mojem imenu vse skupaj povzame. Hvala. Gospa Kasado, izvolite. Uh, Hvala, gospa predsednica. Hvala gospe poročevalki Makovej in hvala tudi predstavniku računskega sodišča za zelo zanimivo poročilo. Kot so povedali že drugi, naj tudi sama povdarim, da je stopnja napak nizka. To se mi zdi pomembno. Ampak eh, mi smo se že imeli priložnost pogovoriti s sodiščem in tudi s svetom. In lahko povem, da so priporočila prispela v pravem trenutku. Vedno se da kaj izboljšati. In Zato moramo ustrezno pregledati tudi ta priporočila. V imenu komisije bi ponovila, da priporočila pozorno preučujemo, tista, ki so namenjena izključno komisiji, pa tudi tista, ki bi jih lahko izvedli interinstitucionalno. Treba je razmisliti, kaj bo prineslo pravo dodano vrednost in kateri so pravi koraki za izvajanje priporočil. Pripravili bomo oceno učinka, kako je z vsem skupaj, saj v komisiji menimo, da je transparentnost obveznost. To povdarjajo vsa naša pravila, še posebej finančna uredba in predpisi. Mi bomo poskušali še naprej nadzirati sodelovanje v naših postopkih javnih naročil, razmisliti, kako, bom, kako bi lahko zbrali rezultate v zvezi s temi postopki. Prav tako pa bomo ponudili toliko informacij, kot jih imamo na voljo. Vendar pa bi rada poudarila, ker že obstajajo regulativne obveznosti, da mi zagotavljamo informacije eh, v okviru upravljanja sredstev, recimo informacije o prejemnikih, lokacijah, dodeljenih zneskih, o naravi eh, in ciljih ukrepov za naša nepovratna sredstva in javna naročila za zneske, ki presegajo 15 tisoč evrov. In to vključuje tudi neposredne dodelitve naročil in omejene postopke. Ampak kot sem dejala na začetku, res je, ko gre za neposredne zneske, ki jih upravlja komisija, eh, mislim, da je poročevalka govorila o tem, ko pa gre za sredstva, ki se upravljajo v okviru deljenega upravljanja, obstajajo povezave na nacionalne strani. Eh, torej, ko pa gre za druga vprašanja, prejemniki, lokacije, znesek, pa imamo pravno obveznost za države članice, da posredujejo te informacije. Informacije, ki jih moramo zagotoviti in ki jih lahko zagotovimo, pa izvajamo tudi preizkus uravnoteženosti med vsega, Torej pazimo na zasebne podatke, varstvo zasebnosti in tako naprej. Sodna praksa na tem področju že obstaja in komisija spoštuje tudi to. Pri pripravi novega predloga finančne uredbe smo pazili na priporočila sodišča, da bi pripravili enoten pravilnik, ki bi pripravili Res je, del izvedbenih pravil za javna naročila je še vedno zajet v finančni uredbi, ampak kot priloga, kot sem že omenila, sodišču. Če so zakonodajalec to želi, gremo lahko še dlje. Zaenkrat smo se pogajali o javnih naročilih le glede tega, da se vključijo nove določbe iz nove direktive o javnih naročili. Ampak lani smo menili, da zato ni dovolj časa, da bi ponovno sestavili del o javnih naročilih, ampak pogajanja še tečejo, tako da uh, vse izboljšave, ki jih boste predlagali, lahko vključimo v naše delo. Z veseljem vas lahko tudi obvestim, da delamo trdo in poskušamo to čim prej zagotoviti, ko gre torej za točko vse na enem mestu. Na začetku bomo to izvajali za vse službe komisije, za vse generalne direktorijate. V drugi korak bodo vključene potem še agencije in začeljamo tudi z razprave z drugimi institucijami, da bomo ugotovili, kako k malu lahko v to vključimo vse organe. S tem ne bomo izboljšali le transparentnosti, temveč tudi eh, sisteme, kako te informacije dobiti. Kar se tiče medsebojnih pregledov, se mi to zdi dober predlog. Na nek način to že počnemo. Imamo tako imenovani helpdesk komisije za finančne postopke in ta drugim institucijam, pa tudi agencijam, že nudi na svete, kako tolmačiti predpise iz finančne uredbe in izvedbenih pravil. Včasih imamo sestanke z različnimi sektori, da predstavimo naše prakse. To lahko organiziramo tudi medinstitucionalno, če bo za to potreba, ampak želel sem povedati, da praksa za to že je, sicer na neformalni, delovni ravni, to obstaja in se tudi izvaja redno. Morda še kaj, kar bi lahko dodala? Morda samo, da še odgovorim na enega izmed pomislekov poročevalke v zvezi z dostopom za novinarje oziroma preiskovalne novinarje do vseh teh podatkov. Sistem FTS, sistem za finančno transparentnost, ki ga izvaja komisija na podlagi priporočil z leta 2010, ki jih je pripravil parlament, je na voljo. Obstajajo podatkovne baze, ki so omenjene v poročilu parlamenta ki pa žal niso last komisije ali drugih institucij. Tako da bo za nas bolj zapleteno, če bi želeli omogočiti takšen dostop. V vsakem primeru pa hvala poročevalki za zelo dobro delo. Analizirali bomo te pripombe še vnaprej in kjer se bo le dalo, bomo to upoštevali pri pogajanjih. Hvala sodišču za priporočila ki smo jih že upoštevali v trenutnem predlogu finančne uredbe in skupaj s so zakonodajalcema, če se boste za to odločili, lahko naše delo še poglobimo. Hvala. Ja, danke. Die Berichterstatter freuen sich immer. Hvala lepa. Poročevalci se vedno veselijo kakšnih neuradnih dokumentov in dodatnega dela. Gospod Brenning Majer. Hvala, gospa Gresle, za to, da ste mi dali besedo drugič. Hvala za vse pripombe eh, v zvezi s poročilom gospe Makove in za vse druge prispevke v razpravi ključno pri tem je, ključna je transparentnost. Omenili ste več vprašanj povezanih s transparentnostjo, recimo, ali se lahko naročila objavijo na podlagi istih meril in istih informacij. To bi se mi zdelo zelo koristno in s tem bi se transparentnost izboljšala. Strinjam se s predstavnico komisije. Li, morali bi zagotoviti ravnovesje med transparentnostjo in varstvom osebnih podatkov in drugih podatkov. Seveda pa je bistveno to, da zagotovimo več transparentnosti in vsi drugi prispevki tudi kažejo na to, kako pomembna je transparentnost pri javnih naročilih. Omenjali ste tudi dostop MSP-jev. Pripombe, ki, pogodbe, ki trajajo dolgo časa, sedem let, deset let in tako naprej, ne zagotavljajo istega dostopa in konkurence. To se mi zdi prava ugotovitev, ki je tudi pomembna. In zato je treba naša priporočila spoštovati in zagotoviti, da se te pogodbe, ki trajajo dolgo časa, zelo strogo nadzirajo. In da se sploh postavi vprašanje, ali potrebujemo tako dolgotrajne pogodbe. Izpostavili ste tudi vprašanje, kako je z dostopom. Gospod Von je o tem spraševal. In kako je z dostopom MSP-jev na podlagi nove direktive. Naša revizija se je osredotočila na javna naročila institucij EU, za katere pa ta direktiva ne velja. Tako da se pri naši reviziji nismo osredotočili na novo direktivo. Opazimo pa lahko, da nova direktiva kot takšna bistveno bolj ugodno obravnava MSP-je. Kako pa bo to delovalo v prihodnosti? Kako bo z izvajanjem direktive in njenimi učinki v praksi? Pa se bo šele izkazalo treba je tudi priznati, da se direktive ne prenese v enotni pravilnik za institucije EU. In eno izmed naših priporočil na tem področju je zelo pomembno. Gospa Gresle, še zadnja pripomba. Vi ste spraševali o roku, v katerem smo prejeli odgovore različnih institucij na prav zadnji strani našega poročila, lahko preberete, da so vsi odgovori prispeli v zastavljenem časovnem roku. Ampak odgovori v vseh jezikih so bili pa na voljo pozneje, tako da je tu šlo za vprašanje prevodov. Ampak na zadnji strani tudi najdete natančne datume, ko smo prejeli odgovore različnih institucij. Z veseljem sem tudi prisluhnil komisiji, ki pravi, da pozitivno gleda na eh, veliko naših priporočil in upam, da to pomeni, da bo v prihodnosti dostop gospodarskih subjektov do javnih naročil institucij EU boljši. Hvala. Vielen Dank für den Bericht. Hvala lepa za to. Sedaj pa poročevalec, gospod Zahovski. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji, da so se zelo hitro odzvali na to, kar smo dejali. Veliko je že bilo omenjenega in to je omenilo že Evropsko računsko sodišče. Naj povzamem, kaj smo slišali v razpravi. Od komisije želimo spremembo treh stvari. Prvič poskušati mora storiti več za preglednost sistema javnega naročanja. Vem, to je dolgoletni boj, vendar pa splača se. Drugič, prosim, poskušajte razmisliti o tem, kako bomo izboljšali dostop za MSP-je. Ne razpisujte prevelikih naročil, temveč se morda obrnite tudi na bolj specifične stranke. Bodite ustvarjalni. Poskušajte storiti več za to, da bi v EU spet bolj zaupali. In zazajam se tudi za vse na enem mestu, ker bi imeli vse pogodbe. To bi gotovo vodilo do preglednosti. To bi potem lahko bilo tudi vse že v naslednjem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, končali smo s to točko. Hvala lepa za to izmenjavo mnen. Sedaj pa nazaj na točko 4. Gre za Evropski sistem certificiranja trajnostnih biogoriv. Naš poročvalec je gospod Zdehovski, pristojna pa je gospa Jakobsen. Prosim, beseda je vaša. Madam Chair, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you very much for... Hvala lepa, predsednica. Gospe in gospodje, hvala lepa za to priložnost, da vam predstavim posebno poročilo Evropskega sistema za certificiranje trajnostnih biogoriv. V svoji predstavitvi bom nakratko predstavila glavne sklepe in priporočila. Najprej pa naj povem več o tej temi biogoriv. Zakaj je ta tema tako pomembna? Emisije toplogrednih plinov so seveda zaskrbljujoče po vsem svetu in EU je na samem čelu v boju proti emisijam CO2 med izgorevanjem. Uporaba biogoriv je eden od načinov za zmanjševanje CO2 odtisa. sprejeli smo paket za podnebje in tako spodbojamo tudi obnovljive vire energije. Kot del svežja, svežnja za podnebje pa imamo v direktivi zapisano, da moramo vsaj 20 odstotkov končne potrošnje EU pridobivati iz obnovljivih virov energije. Vsaj 10 odstotkov v prometnem sektorju do leta 2020. Samo trajnostna bio, biogoriva pa se lahko upoštevajo za dosego teh desetih odstotkov prometnega cilja. Odgovornost držav članic je, da zagotovijo, da so prijavljene vsote podprte s certifikati. Certifikate izdaja prostovoljna schema in komisija je tista, ki je odgovorna, da prizna te scheme. Sklep o priznanju je verjamem pet let, in 19 priznanih prostovoljnih schem smo imeli v času revizije. Biogoriva so iz dveh virov. Najprej kmetijski pedelki, potem pa tudi odpadki. Biogoriva iz kmetijskih pridelkov so v konkurenci s proizvodno hrane, tako da je samo 7 odstotkov biogoriv iz kmetijskih pridelkov kmetijskih izdelkov, takih, da jih lahko, lahko štejemo k cilju do leta 2020. Biogriva iz ostankov ali odpadkov pa lahko štejemo dvojno, kar pomeni, da bi država članica lahko 10-odstotni cilj dosegla s petimi odstotki biogriv, ki jih proizvedajo iz odpadkov ali ostankov. Med revizijo smo pregledali, ali komisija in države članice imajo zanesljiv sistem certificiranja za trajnostna biogoriva. Najprej smo ocenili, ali je priznavanje poslovnih schem strani komisije nekaj, kar zagotavlja, da so biogoriva trajnostna. In drugič, ali scheme potem delujejo, kot je bilo načrtovano. Tretjič pa, še ali so nacionalni podatki o deležu biogoriv v transportnem sektorju zanesljivi. Kaj smo ugotovili? Na splošno je sporočilo poročilo tole. Komisija in države članice bi lahko storili več za to, da bi zagotovili, da to, kar se šteje in poroča za biogorivo, dejansko biogorivo. Naš glavni pomislek je, da komisija in države članice ne spremljajo teh področij dovolj pozorno in zdi se, da ni skupnega evropskega pristopa, kako poročati in sporočati zanesljive podatke o biogorivih za dosego 20 cilja desetih odstotkov. Poročilo pravi, da zaradi slabosti pri nadzoru prostovnih schem strani komisije, sistem certificiranja Evropske unije za trajnostna biogreva ni popolnoma zanesljiv. Zahteve, na katerih temelijo standardi za priznavanje prostovoljnih schem so omejeni in ne zadoščajo, da bi certificirana biogriva bila trajnostna in to ima lahko potencijalne negativne okoljske, ekonomske in socialne učinke. Prav tako so nekatere ocene deleža energije iz obnovljivih virov pre cenjene, zato ker komisija tega ni preverila. Priznane scheme niso imele postopkov, ki bi zagotovile, da bi biogoriva, ki jih proizvajajo iz odpadkov, dejansko prihajali iz odpadkov. In potem imamo tudi podatke o napakah pri poročanju iz držav članic. Ko se to zgodi, potem tudi komisija ne nadzira dovolj prostovoljnih schem. Komisija tudi ni preverila, ali so prostovoljne scheme take, da zagotavljajo, da kmetje spoštujejo trajnostne kriterije, kar se tiče okoljskih zahtev EU za kmetijstvo. To je v domeni nacionalnih organov znotraj SKP. Komisija pa do rezultatov teh nadzorov nima dostopa. Kar se tiče sistema upravljanja prostovoljnih schem, pa smo videli, da obstaja konflikt, možnost konflikta interesov in izpolnevanja standardov. Pa tako smo videli učinke komunikacije z zainteresiranimi stranmi. Komisija ni upoštevala tega v procesu priznavanja, je pa leta 2015 izdala smernice za izboljšanje izvajanja vendar pa žal se priporočil držav članice ne držijo. In končno, države članice so tiste, ki so odgovorne, da so podatki glede trajnostnih biogoriv zanesljivi. V tem kontekstu naša revizija kaže, da so nacionalni podatki o deležu biogoriv, ki se uporablja v prometnem sektorju, nekaj, kar morda ni zanesljivo. Kaj priporočamo? Zato, da bi dosegli zadani cilj, je ključnega pomena, da so znižanja emisij dejanska in da znižanje na enem področju ni potem spodkopano z višanjem emisij na drugih področjih. Zato, da bi izboljšali sistem za certifikacijo trajnostnih biogoriv, priporočamo, da komisija izvede bolj celovito oceno prostovoljnih schem, ki zagotavljajo priznavanje, da komisija zagotovi preglednost prostovoljnih schem, komisija pa mora tudi nadzirati priznane prostovoljne scheme. Državam članicam morajo predlagati, da države članice podprejo svoje statistične podatke zanesljivostjo o biogorivih, ki so jih sporočili. In države članice morajo tudi harmonizirati opredelitve odpadkov. Hvala lepa komisiji za konstruktivno sodelovanje pri tej reviziji in zavezo, ki so jo pokazali pri izboljšanju tega področja. Hvala lepa tudi poročalcu Zdehovskemu pri pripravi odličnega delovnega dokumenta. Po našem poročilu hvala za vašo pozornost, sveda pa sem sedaj na voljo za kakršnekoli vprašanja o tem poročilu. Hvala. Vielen Dank, das Wort hat der Berichterstatter. Hvala lepa, poročevalec. Cim, <clears throat> prvni mi dovolite. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil pri eni od treh gospe, ki nas tako uspešno zastopa v računskem sodišču, gospe Jakobsen in celotni ekipi za odlično poročilo in za zelo dobro sodelovanje. Poročilo se ukvarja zelo občutljivo temo. Gre za certificiranje biogoriv. Meni se zdi ta tema fascinantna. Veseli me, da danes govorimo o evropskem certificiranju na tem področju. To je zelo pomembna razprava. Kar se tiče okoljevarstva v EU, se najprej spomnim na pojem leader mislim, da moramo biti vzor v EU na tem področju. In zato je zelo zanimivo, da vidim sklep tega poročila, da pri tako občutljivi temi se na EU ne moramo zanesti. Pojem lider izgubi svoj pomen. Seveda pa je promet pomembna panoga, ki ima usodne posledice za stanje okolja in podnebne spremembe. EU se je zavezala določenim ciljem. V dokumentu RED smo se zavezali, da bomo do leta 2020 imeli delež obnovljivih virov energiji v sektorju prometa na ravni saj 10 odstotkov. Oporaba biogoriv je nujno potrebno za to, da bi ta cilj dosegli, tako kot je zapisano tudi v poročilu računskega sodišča. Iti pa mora za uporabo trajnostnih biogoriv. Je pa tema biogoriv precej kontroverzna, zato ker so s tem povezana kar precejšnja tveganja. To se naprimer nanaša na uporabo zemlišč, na uporabo delovne sile in tudi na življenje ljudi v državah v razvoju in seveda tudi posledice za okolje. Zelo pomembno je, kaj se dogaja z, z odpadki. Vsa ta tveganja je Evropsko računsko sodišče zelo dobro opisalo. Kljub vsem tem tveganjem pa vsako letno stotine milijonov evrov namenimo razvojni pomoči po svetu, boju proti lakoti revščini. Po drugi strani pa tvegamo, da ta sredstva sploh niso koristna, ker je neugodna proizvodnje biogoriv, nekaj, kar lahko še poveča revščino in lakoto. To mislim, da je torej temeljno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. In s tem se moramo torej res ukvarjati na tej splošni ravni. To si lahko tolmačimo samo tako, da pristop EU ni dosleden. Evropska komisija mora svoj pristop ponovno ovrednotiti, kar se diže certificiranja prostovoljnih schem. Ne smemo dopustiti, da bomo pošiljali humanitarno pomoč ljudem, ki nimajo kaj jesti, po drugi strani pa imamo druga področja, ki bi jih lahko uporabili za to, da se borimo proti revščini. Potem pa tam pridružijo biogoriva, ne trajnostno in jih potem izvažajo v EU. To mora biti bolj pregledno. Informacije o prostovoljnih sistemih in odstotkovnih deležih eh, mora biti preveljiv. Celoten pristop komisije mora biti dosleden in v skladu z drugimi evropskimi političnimi področji. Za konec, predsednica, še zadnja pripomba. Ne želimo biti naivni, moramo biti iskreni. Vpliv interesnih skupin na tem področju je gromozanski. Zato je nasplošno pomembno, da celotni sistem deluje pregledno in zanesljivo. Kajti, če želi EU ostati vodilna na tem področju, potem moramo biti vodilni na vseh področjih, ki sem jih omenil. Hvala lepa še enkrat gospe Jakobsen za odlično poročilo. Hvala lepa za vašo pozornost veselim pa se sedaj tudi razprave na to temo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Martoneli, direktorica, prosim. Uh, uh, Najprej hvala lepa za priložnost, da podam nekaj pripomp. Mislim, da je absolutno ključnega pomena Naj spostavim, da se popolnoma strinjamo s poročevalcem in računskim sodiščem o pomenu trajnostnih kriterijev za biogoriva. Do leta 2020 imamo v zakonodaji zapisan cilj desetih odstotkov prometnih biogoriv. In Zato je ključnega pomena, da goriva, ki jih uporabljamo in ki jih štejemo v ta cilj, proizvedena trajnostno in po najvišjih standardih. Leta 2009 smo navedli eh, kriterije za dopustnost in dali smo, da biogoriva ne smejo šteti v ta cilj, če prihajajo iz šotišč in drugih podobnih lokacij. Tukaj imamo zelo eh, jasne kriterije, najviše na svetu. In imamo potem sistem certifikacije na evropski ravni. To so države članice tudi podprle. Biogoriva, ki jih uporabljamo v EU, se prezada tako v EU, kot tudi v tujini. Vsi proizvodi pa morajo spolnjevati te kriterije. Poročilo katerem govorimo danes, se osredotoča na direktivo in na prakse, ki so se razvile po začetku veljavnosti te direktive. Mislim pa, da je pomembno, da spregovorimo o posredni spremembi rabe zemljišč, da sta so zakonodajalca sprejela spremembo direktive 2015, direktiva ILOF, ki ima omejitev 7 odstotkov, zato da bi imeli torej primljiv pristop z ILOFom. In to je ta pristop, s katerim se soočamo sedaj. Kar se tiče schem certificiranja, to izvajamo na podlagi neodvisnih, preverljivih poročil revizorjev, ki preverjajo ali je vir proizvoda, ki se uporablja v proizvodni biogoriv, tak, da zadostuje kriterijem trajnosti. Res je? Nekaj dvomov je bilo. En je bil ta, kakšna je točna opredelitev odpadkov. In kot posledica je bila ena od določb, ki je bila vključena leta 2015, ta, da smo razčistili opredelitev pojma odpadki. Sedaj je popolnoma jasno. Imamo tudi letni pregled scheme certificiranja od tistih, ki upravljajo s temi schemami, zahtevamo, da poročajo na letni podlagi. To mora izpolnjevati zakonske določbe, seveda pa lahko gredo tudi preko tega prostovoljne scheme lahko vključujejo elemente, ki vključujejo socioekonomske kriterije, vendar pa ti niso obvezujoči in zato jih ne moremo izvrševati v naših poročilih. Kar se tiče določbe o kmetih, upravičeno ste izpostavili, da imamo postopke skladnosti po SKP v Evropi in določbe izvajajo države članice. Poročevalec je spregovoril o veljavnosti podatkov iz držav članic in potrebe potem, da sodelujemo pri pridobivanju teh podatkov z državami članicami. To je eno od priporočil, ki smo ga delno sprejeli. Delno, razlog je očiten. Letno poročila dobivamo iz držav članic, to je jasno in to uporabljamo in smo hvaležni državam članicam za predajo teh poročil. Seveda se lahko podatki še izboljšajo in z veseljem bomo sodelovali z državami članicami pri izboljšavi teh podatkov. Še prav posebno zato, da bomo poštevali nove določbe, ki so v besedilu ILUK iz leta 2015 in tudi glede posodobitve nekaterih opredelitev v tem kontekstu. Kar se tiče upravljanja in preglednosti, je komisija na svoji spletni strani vzpostavila platformo o preglednosti, kjer so vse scheme za certifikacijo dostopne, objavljene, vsi lahko dostopate do njih, zato da bomo imeli izmeljeno v najboljših praks po državah članicah. Imamo pa tudi potem usklajevalne sestanke z državami članicami, kjer se pogovarjamo o najboljših praksah in jih tudi izmenjujemo. Kar se tiče nadzora nad schemami, res je, to je nadzor, ki se zanaša na zanesljivo izmenjavo informacij na papirju, ne pošiljamo inšpektorjev. Če ugotovimo, da kaj ni zanesljivo, potem bi takoj suspendirali pomoč in tisto schemo in bi potem poslali neodvisno revizijsko skupino iz organov, ki bi lahko ocenili zadovoljivo izpolnjevanje kriterijev. Upam, da sem zajela večino vprašanj. Če sem kaj izpustila, prosim, me spomnite na to, pa bom potem kasneje poskušala na to odgovoriti. Hvala. Kolega Javor. Kolega Javor. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, gospa Jakobsen, za odlično poročilo. Hvala lepa tudi poročevalcu za upravljeno delo. Morda lahko rečem samo tole. Popolnoma se strinjam zaključki tega poročila in večino zadev, ki jih je bilo omenjenih, poročilo gospoda Zdehovskega. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Politika bio govoril, in naj to umestimo še še kontekst, ni samo eno od političnih področji EU. To je jasen primer spoletele zakonodaje v EU. Uredba o biogorivih in zakonodaja o biogorivih je najprej ciljena na boj proti podnebnim spremembam in zniževanju emisij CO2. In končno smo se morali zavesti, da prvotni predlog in scheme za trg biogoriv vodijo do tega, da prihaja do zelo veliko sprem, posrednih sprememb rabe zemljišč in do nekaterih težav tudi v živilski verigi, znotraj EU in izven EU. Po teh izkušnjah je EU skušala uvesti nekatere trajnostne kriterije, zato da bi skušali rešiti, kar se še da, in da ne bi pustili najslabših bigorjev na trgu. Da pa to poročilo izpostavlja to, kar že leta govorijo nevladne organizacije in zeleni v Evropskem parlamentu, da nimamo zanesljivih revizijskih sistemov za trg trajnostna biogoriva. In končno, nihče ne ve, da je biogorivo, ki ga uporabljamo na trgu v EU, trajnostno ali ne. Še vedno imamo 10-odstotni cilj do leta 2020 v prometnem sektorju, ni pa jamstev ali varovalk, da bo ta 10-odstotni delež v prometnem sektorju trajnostnih biogorjev, torej dejansko trajnosten. Kako nam to pomaga obojo proti podnebnim spremembam? Slabo. To je morda zgolovira, ki jo moramo prebroditi, ker prinaša več slabosti kot koristi. Jasno je, da potrebujemo popolnoma nov sistem. Naj omenim nekaj podrobnosti. Različne opredelitve za odpadke so. Ja, ja, kratek bom, gospod predsednica. Različne opredelitve odpadkov po državah članicah, nezanesljivo poročanje držav članic in dolg seznam resnih težav. In končno ni jamstva za trajnostna biogoriva. Težava pa je v tem, da v nekaterih državah članicah, naprimer na Polskem, je bil rok za prenos zakonodaje o obnovljivih virih energije leto 2015. Potem pa nihče ne ve, kakšen je bil mehanizem, ki so ga spostavili za nadzor. Torej, celo do leta 2020, ko bomo že pri ciljnem letu te politike, nihče ne bo vedel, kakšen je končni rezultat stranostnega vidika politike biogoriv. In mislim, s tem bom končal, da je to jasen dokaz, da moramo prenehati s to politiko na področju biogoriv, kot jo imamo v tem trenutku, in da moramo začeti z drugega izhodišča, kajti ta nezanosljivost nas ne bo približala k trajnostni EU. Besedo dobi gospa Jakobsen. Thank you, chair. Uh, thank Hvala lepa. Hvala lepa za različne pripombe. Glede na to, da ni prav veliko časa, moram reči, da se veselim različnih pobud, ki jih bo komisija predložila. Leta 2017 bi morali predložiti akcijski načrt ali nekaj takega. Veselim se, da bomo izvajali ta akcijski načrt in nekateri elementi, ki so v našem poročilu, so tudi v tem akcijskem načrtu. Za nekatera pomembna vprašanja si zaslužijo resen, tehten premislek. Hvala. Dobro, nemško tolmačenje je bilo malo drugačno, ampak ne bomo malenkostni. Gospod Zdehovski. Uh, Hvala lepa, hvala lepa, gospa Jakobsen, za zaključne pripombe. Hvala lepa za resnično odlično izmenjavo mnen. Tako bomo prišli bliže. reševanja te problematike. Vesel sem vašega odziva in tudi odziva Evropske komisije, kajti Evropska komisija je odlično pripravljena na to razpravo. In naj omenim še to. Želim si strategije do leta 2035. Pomembno se mi zdi, da te problematike biogoriv ne omejimo samo na obdobje do 2020. Bolj podrobno se je potrebno ogledati tudi bolj dolgoročno časovno obdobje. Platforma med državami članicami je zelo pomembna, vendar pa mislim, da je zelo pomembno, da ne verjamemo vsem informacijam iz držav članic. Največji proizvajalec bioperiv iz moje države je Andrej Papiš, finančni minister Češke republike. Se pravi, čujem, vendar pa. To je zelo sporno. In seveda Evropska komisija ne sme verjeti vsem podatkom, ki jih dobivate iz moje države. No, to je moja sklepna, vendar ne nepomembna pripomba. Tako pa smo končali s to točko. Hvala lepa za vse informacije, ki smo jih dobili. Zelo pomembno poročilo te pripombe si moramo zabeležiti, to spremljati, tako da bomo potem bolj ciljno usmerjeni kot do sedaj. Hvala lepa. Tako, sedaj pa točka sedem. Naš obisk Grčije, septembra 2015. Pozdravljam namestnika generalnega direktorja izgleda regije. Naj vas spomnim, da smo se ukvarjali s sedmimi projekti z različnimi viri financiranja in prosili smo, da bi dobili tudi seznam vseh projektov, ki po katerih možnost za financiranje iz finančnih okvirov se po dveh finančnih obdobjih konča. To je bil decembr 2015, projektnega seznama nismo dobili vsaj ne tega, kaj je iz teh projektov in kakšen je potem dodatni načrt, eh, kje bomo izterjali in kje ne. Predlagam torej, da gremo podrobno po projektih in potem, da dobimo informacije strani komisije, kaj komisija meni po 14-letnem financiranju storiti z nekaterimi projekti. Lepo, da ste tukaj. Prosim, beseda je vaša. Well, thank you. Thank you very much for, for having... Hvala za organizacijo tega sestanka in da ste nas povabili. To je zelo pomembno delo. Sedem projektov ste obiskali, ampak kot ste dejali, 162 prednostnih projektov smo opredelili v prejšnjem obdobju, v prejšnjem programskem obdobju. V vašem poročilu pa je pomembno, da pravite, da je 50 odstotkov dopolnjenih. 78 odstotkov, približno 120 projektov pa eh, je takšnih, ki so po naših informacijah dokončani. Tako da večina prednostnih projektov bo dokončanih. 11 od teh prednostnih projektov eh, je bilo umaknjenih oziroma prekinjenih, ampak sodelujemo z nekaterimi akteri, da bomo zagotovili, da se lahko te projekte ponovno predloži v okviru obdobja 14 do 20. Kar se tiče vaših priporočil, lahko povem tole. Najprej regionalizacija v Grčiji. Dobro veste, da, potek, da je potekalo pet regionalnih programov v prejšnjem obdobju, ampak to je, to je v tem primeru je šlo za pet združenih regij. Zdaj še bolj podpiramo krepitev regij v Grčiji in kot veste, imamo 13 regij v Grčiji, tako da bodo številne projekte upravljale regije in meni se to zdi zelo pomembno, saj tako lahko odpravimo oska grla. Prav tako imamo še vedno pet OP-jev na nacionalni ravni in tesno sodelujemo tudi z drugimi generalnimi direktorati, posebej s tistim za zaposlovanje, da tudi oni podpirajo tisto, kar se dogaja v regionalnih programih. Potem imamo tudi več skladov za različne programe, recimo za tehnično pomoč, da pomagamo Grči izpolniti tisto, kar želijo doseči. Poslali bomo tudi eh, odgovore v, v pisni obliki, ampak zdaj smo v fazi, ko pričakujemo zaključne dokumente v zvezi z obdobjem 2017 do 2013. Marca prihodnje leto bi morali dobiti te zadnje dokumente in tesno sodelujemo z grškimi organi, da vidimo, v kakšni fazi so ti projekti. Izmed teh sedmih projektov lahko vidimo, da bodo vsaj nekateri zaključeni do marca. Posebej smo se osredotočili na jezero Karla in projekt povezan s tem. Vem, da še obstajajo nekatera vprašanja, recimo, ko gre za namakanje in upravljanje z vodami, ampak. Skupaj z GD Agri in razvojnim programom sodelujemo, da ta vprašanja ustrezno naslovimo. Mislim, da bo ta projekt tudi dokončan, tako da upamo, da bo ta projekt res dokončan. Kar se tiče avtocest, to je zelo pomemben projekt, ki je bil ustavljen zaradi krize v Grčiji in potem smo morali sprožiti delo glede številnih projektov. Lahko številne te projekte zaključimo do leta 2016. Rok za upravičenosti se že potekel, kar ste omenili tudi vi, ampak grški organi so prejeli dodatna sredstva, zato to morajo zaključiti in strinjajo se, da bodo to zaključili z uporabo nacionalnega proračuna. Službe komisije tesno sodelujejo tudi s pomočjo programov fiskalnih prilagoditev. posebej namenjenimi sredstvi za Grčijo smo zagotovili, da se bodo ta sredstva namenila za dokončanje teh projektov. In to so projekti, kjer pričakujemo, da jih bodo zares pripeljali do konca, posebej zaradi teh dodatnih sredstev in ker je rok za upravičenost že potekel. Seveda imamo tudi nekaj kompleksnih projektov, recimo metro v Solunu, to ste tudi omenili. obstajajo tudi povezave med obema programskima obdobjema, torej 2007 do 2013 in 2014 do 2020 in metro v Solunu je tudi tehnično zahteven zaradi arheoloških izkopavanj, ampak ključna faza je dejanska izgradnja metroja. Druge faze nam torej še niso posredovali. Projekt bo verjetno tudi bolj omejen, kot je bil na začetku in zato bomo omejili financiranje, ampak cilj je, da se bo lahko projekt nadaljeval tudi v drugem programskem obdobju. Arheološka izkopavanja pa so problem in zato smo to izpostavili, ker smo izpostavili uh, skupino med več ministrstvi, ko vsa, ko vsa zadevna ministrstva sodelujajo in obravnavajo ta vprašanja in upamo, da se bo lahko marsikaj tudi razrešilo prek te skupine. Kar se tiče arheoloških izkopavanj in eh, lasništva zemlišč, vemo, da je to pomembno vprašanje v Grči in veseli smo vaše pobude. Mislim, da je eh, Eh, da se organizira tudi delavnico. Evropski parlament je zares opravil veliko dela v zvezi s tem in v tej medministerski skupini smo izpostavili ta vprašanja in zdaj imajo dve skupini, ki, na, ki delata na teh vprašanjih. Pričakujemo, da boste pripravili zelo konkretna priporočila, kako odpraviti težave na teh področjih. Šest mesecev je čas, ki so si ga zastavili in pomembno je, da se zauzemamo še naprej za rešitve. Številni izmed teh projektov 7.13 pa tudi za 14.20 so še vedno lahko problematični, kajti eh, mi se osredotočamo na naslednje. Za obdobje 7.13 bomo imeli podrobne informacije le, ko bodo poslali dokumentacijo za ključku projektov, kajti v tem trenutku je še vedno mogoče, da jih bodo zaključili, ampak za obdobje 14-20 pa je zelo pomembno, da še naprej iščemo rešitve za ta horizontalna vprašanja, ki jih omenjate v priporočilih. Seveda se zelo ukvarjamo z likvidnostjo in hvala Evropskemu parlamentu in svetu za nekatere izboljšave v CPR. Saj s tem Grkom omogočamo, dostopna sredstva tudi v tem trenutku, ko mora zaključiti s projekti in se lotiti obdobja 14-20. Ampak za to obdobje pa že opažamo izboljšave. Saj je sicer res, da so dobili približno pol milijarde za plačila, ampak približno pol milijarde se bo posredovalo naprej kot predhodno financiranje. Če si ogledamo izbor projektov, mislim, da gre za stopnjo 18 odstotkov projektov, ki so že izbrani, kar je pravzaprav zelo dobra številka, saj v nekaterih državah članicah eh, izbranih projektov še vedno sploh ni, tako da je Grčija splošno gledano, kar se tiče izbora projektov, dobra. Seveda vemo, da so vključeni tudi postopni projekti, ampak delamo skupaj z njimi za razpisane nove projekte. Ena izmed stvari so tudi inovacije, kar je zelo pomembno za gospodarsko rast in regije. In tam smo poskušali najti način, kako vključiti nacionalne in regionalne strategije. In te regionalne strategije bodo, po mojem mnenju, ključna gonilna sila, če bodo pravilno izvajane v okviru regionalnih programov, da bodo ustvarile delovna mesta in rast v Grči lahko bi še nadaljeval. No, še en projekt, ki ga moramo niti je katastar. To, to je projekt, ki traja že kar nekaj časa. Poskušali smo mobilizirati vse strokovno znanje, ki ga imamo, vključili smo nekatere elemente, kako še posebej podpreti ta projekt v memorandumu o soglasju. Mobilizirali smo Svetovno banko in Jaspers. Imamo pomoč Evropske investicijske banke državam članicam, ker gre za velik projekt, tako da zares upamo, ko se bo vse to sestavilo, da bo dosežen napredek pri katastru. To je v memorandumu o soglasju, mobilizirali smo Centralno banko in Investicijsko banko, zares se zauzemamo, da bi dosežen napredek in da bi projekt zaključen, ampak se strinjam, da je ta projekt zares težaven in bomo videli, kako se bo to razvijalo. Tu so še drugi projekti ki se, na, katera, na katere ste se osredotočili. Lahko vam pošljemo podrobnosti o tem, kaj pričakujemo. Bodo uh, dokončani, bodo imeli več fas oziroma sopen. Mislim, da ni enega, ki res ne bo dokončan. Večina jih bo lahko dokončanih ali pa vsaj razdeljenih v več stopen oziroma faz. Železnice. Veste, o katerem projektu govorim, ker ste ga obiskali, za katero progo gre. Tu se pa zanašamo na CEF, instrument za povezovanje Evrope, da bo delo dokončano. Seveda to ponovno pomeni zmanjšanje, torej manj sredstev za obdobje 7-13, ampak s pomočjo CEF-a se bo projekt dokončal bomo pa videli, kako bodo prišlo. Dokončanje tega projekta je zelo pomembno. Če eh, ne bi dokončan, bi to lahko prevedlo do korektivnih ukrepov. Šele, ko bomo prejeli zaključno dokumentacijo, lahko govorimo o morbitnih korektivnih ukrepih. Zdaj bi lahko samo špekulirali, za kakšen znesek bi šlo. Kar se tiče prevzema obveznosti, gre za 100 odstotno črpanje zmogljivosti v Grčiji, ampak ker morda nekateri projekti ne bodo zaključeni, bi to lahko privedlo do korektivnih ukrepov ampak potem je treba preučiti vsak program posebej, kako se to lahko nadomesti, bi prišlo do neto popravkov, nadomestila odhodkov ali kaj podobnega. V tem trenutku je to vse, kar lahko povem, lahko vam posredujemo več informacij, gotovo v zvezi s temi sedmimi projekti. Druge dele prioritetnih projektov še preučujemo, ali bodo uvrščeni obdobje 14-20 ali ne pri nekaterih ne gre za porabo skladov, ampak kar se pa tiče zaključenosti obdobja 7.13, je marec končni rok za predajo in takrat bomo to lahko ustrezno analizirali. Hvala, da ste mi prisluhnili in hvala za vabilo. Ja, hvala za vse informacije, kdaj pa vas lahko spet povabimo? wann, wann wird es so, wann werden die Dinge... Eh, kdaj boste eh, že vse toliko preučili, da bi lahko že poročali o programih za obdobje 2007 do 2013 in uh, njihovem stanju? Kdaj bi bil pravi trenutek, da vas spet povabimo? Seveda je vse odvisno od grških organov, kdaj bodo poslali končno dokumentacijo poznamo situacijo nekaterih projektov in programov, ampak počakati moramo, da pošljajo dokumentacijo. Če bodo to storili začetek naslednjega leta, lahko bi to sicer že zdaj, ampak verjetno bodo šele naslednje leto. Potem bomo potrebovali še nekaj časa, ampak vse storimo tako hitro, kot se le da. Seveda pa je vse odvisno tudi od težav, ki bi jih lahko povzročala končna dokumentacija vse moramo preučiti, združiti in pripraviti skupni dokument. Interno smo mi sicer racionalizirani projekte, tako da bomo imeli le eno sporočilo za države članice, kjer bomo opredelili vse težave, ki še ostajajo, tako da nekaj časa že bomo potrebovali za analizo, ampak verjetno sredi prihodnjega leta bomo že imeli končno sliko. Kar se tiče teh sedmih projektov v Grčiji, vam nekaj informacij že lahko pošljemo v pisni obliki. Lahko preučimo tudi tiste projekte od prioritetnih, ki še niso zaključeni in v kateri fazi so, ampak to je vse, kar lahko storimo zdaj. Verjetno bomo imeli končno sliko pred očmi sredi prihodnega leta, ko bomo analizirali vse dokumente. Hvala. Veseli bi bili, če bi lahko projekte ustrezno dokončali. Želeli bi si uspešnega izvanja in uspešne rabe evropskih sredstev. Ne bi pa mogli podpreti tega, da bi to zdaj trajalo še dodatna tri leta. Sicer smo pripravljeni dopustiti določeno liberalnost pri pravilih, če bodo projekti lahko zaključeni. In to je že zelo pomembno, ker se mi zdi, da Grčija res potrebuje zgodbe o uspehu in to ti projekti so, če le bodo realizirani. Prav potem bomo to izmenjavo predvideli recimo za juli 2017 in zagotavljam vam, da na to vprašanje ne bomo pozabili. To bo ponovno vrščeno na dnevni red, pripravljamo tudi že delavnico o težavah v zvezi z razlastitvami v Grči. Je morda v zvezi z razlastitvami kaj več informacij na voljo? Uh, Informacije, ki smo jih dobili od Grčije, so, da so vzpostavili dve podskupini, ki pripravljata priporočila na podlagi razprav v delavnicah tako, da bodo poslali konkretne informacije, mislim, da v šestih mesecih, ampak eh, dan, ko ta rok začne teči, ni danes. Mislim, da to teče že od oktobra, ko so delavnice potekale. Torej nekje aprila bi morali že imeti na voljo podatke in konkretna priporočila. Prav tako bomo spremljali delo z SRSS, to je nova služba v okviru generalnega sekretarijata. Imamo zelo tesno sodelovanje z njimi in tu mislim, da so področja, kjer potrebujemo bolj centraliziran pritisk strani komisije. Prav tako poskušamo zagotoviti, da bo to del tehnične pomoči, kajti to bodo potrebovali, ampak najprej moramo videti konkretna priporočila in na to zdaj čakamo. Upam, da bodo torej delavnice imele pozitiven učinek na ta konkretna priporočila. Toliko lahko povem zaenkrat. Ja, Hvala lepa, potem bo to uvrščeno na dnevni red za julij in eno je jasno, smo že potrpežljivi, ampak uh, le do neke mere in ne bi rada tega zdaj uvršena na dnevni red naslednjih 20 let. Enkrat je pač treba najti rešitev. Hvala, da ste se uvrstili, eh, da ste prišli na naš sestanek, hvala za informacije in če nam lahko kaj pošljete v zvezi s projekti, bo to zelo lepo. Te dokumente imamo vedno radi in če nam lahko poveste, kako se ti projekti razvijajo naprej, bo to primerno. Tudi ko gre za razrešnico. In zdaj še zadnja točka na dnevnem redu. Kolegica Doris Pak, z veseljem jo pozdravljam. Pri nas, Doris, tule imamo lep, lepo mesto za te. Gre za študijo nagrade Lux, ki jo je že napovedal tudi generalni sekretar. gre za razrešnico parlamenta iz leta 2013. Eh, Markus Piper je to pripravljal in zdaj imamo skupno zasedanje še z gospod Kosta, predsednico odbora Kult, prej je bila še z nami. Lahko pogleda, če je kdo pred vrati. Herzlich, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir den Punkt gemeinsam. Prisrčno pozdravljena, da lahko točko obravnavamo skupaj. S tem se odbor kont ukvarja že kar nekaj časa. Zdaj me zanima, kdo bo pričel, komu lahko dam besedo. Lahko dam najprej besedo vam. Are we speaking Italian? Sorry. Um, May I thank you? Lahko, lahko govorim italijansko. Grazie molto, la presidente Grasel. Hvala lepa predsednici Gresel, Greslovi in tudi vsem ostalim članom odbora eh, za proračunski nadzor, ki ste mi dali to priložnost, da tukaj predstavim eh, raziskavo, za katero je bil parlament zaprošen ob pripravi razrešnice za leto 2013. Ta študija je morala biti zagotovljena do konca leta 2015, eh, tako da v bistvu je bila pripravljena pravočasna, šlo pa je za to, da bi preverili, koliko, v kolikšni meri Eh, je nagrada Lux poznana v Evropskem parlamentu, pa tudi v državah članicah. Kot veste, smo skušali poiskati datum, ko bi lahko organizirali skupno, skupni sestanek in to je bilo zelo težko zaradi različnih obveznosti, ki jih imamo. Sem pa zelo zadovoljna, da imamo danes to priložnost. Tukaj so tudi kolegi iz odbora za kulturo, naprimer podpredsednica Trupel eh, in se jim zahvaljujem za prisotnost. Kakor karkoli. Pri, m, mm, dogovorili smo se, da bo ta smi sestanek potekal 28. novembra pod okriljem odbora za kulturo. Nagrada Lux. Uh, pripisujemo ji zelo velik pomen. V letošnjem letu smo uh, proslavljali deseto obletnico te nagrade. Tudi zelo slavnostno. Evropski parlament je podal veliko pobudo tudi na vzven uh, v svet televizije in uh, drugih vizualnih medijev. Po našem mnenju ta nagrada prispeva k doseganju nekaterih strateških ciljev, pa tudi obveznosti Evropske unije in parlamenta in sicer, da se primirno vrednoti kulturna raznolikost ter evropska kulturna dediščina, ki je neotipljiva tudi in to predvsem zato, da se eh, evropsko kinematografijo približa državljanom in državam članicam. Sicer je evropska kinematografija, kot veste, prisotna v naših državah šele eh, komaj v kakšnih desetih odstotkih. In eh, ta nagrada za tri finaliste, torej za tri filme, ki pridejo v finalni zbor, da se jih eh, podnaslovi v 24 jezikih Evropske unije, je izredno pomembna. Prispevala je k temu, da številni filmski ustvarjalci, od režiserjev do eh, producentov, do igravcev in tako naprej, postanejo v Evropi bolj prepoznavni. Tako da s tem dosegamo cilje eh, in jim nudimo priložnosti, ki jih brez te nagrade si ne bi v Evropi imeli. Distribucija je na ta način bistveno višja. Potem pa še kar zadeva profil, s katerim se ukvarjamo v odboru za kulturo je tudi pomembno, da smo na podlagi te nagrade lahko eh, razvili številne nove pobude. Naprimer, Film Days, to je predstavitev eh, treh finalistov eh, v okviru Beneškega festivala. Najprej se meseca maja izbere deset finalistov v Karlovih varih, potem pa se trije zadnji finalisti predstavijo v Benetkah. Eh, Eh, na to se filmi predstavljajo krožno po mm, številnih državah, to pomeni v več kot 50 evropskih mestih, pri čemer imajo evropski poslanci tudi možnost, da to pobudo predstavljajo v svojih državah članicah. Gre torej ne le za našo željo in voljo, da bi eh, te filme predstavili v čim več državah, ampak da bi spodbujali tudi teme, ki eh, se v teh filmih predstavljajo in ki so povezani z evropskimi vrednotami. Na tej podlagi se lahko spodbujajo še nadaljne razprave. Širi se tudi eh, kultura na področju eh, kinematografije. Dobro vemo, kolikšen uspeh je imela ta nagrada v zadnjih letih. Še zlasti zato, ker so v zadnjih štirih letih nagrajenci, torej finalisti pri nagradi Lux, Eh, lahko šli tudi čez lužo eh, in prišli v selekcijo za Oskarje, naprimer film Aida. To pomeni, da eh, je ta nagrada neko priznanje, ki se razširi tudi drugam. To kaže, da je ta nagrada način za spodbujanje konkurenčnosti evropske filmske industrije. Ta študija mislim, da vse to dokazuje, In eh, kolegica Pakova bo to še podrobneje predstavila čez nekaj trenutkov. Vsi jo zelo dobro poznate, tudi po njeni aktivnosti znotraj odbora za kulturo in eh, hkrati je gospa Pakova tudi neke vrste botra te nagrade. Danes pa ima tudi zelo pomembno vlogo kot koordinatorica za nagrado Lux. Zato se ji zahvaljujem, ker smo skupaj izvedli številne pobude. Zlasti eh, mislim pri tem na pobudo v zvezi s festivalom v Benetkah, kjer so na dnevih avtorjev. Eh, imeli možnost prisostovati tudi mladi eh, cinefili. 28 mladih eh, filmskih navdušencev, ki so sodelovali v žiriji v, žiriji v Benetkah. Tako da je to bila zelo pomembna pobuda. Eh, in podobne pobude bi kazalo še dodatno ukrepiti. Pa še nekaj bi želeli izpostaviti in sicer, da eh, se mi zdi zelo v redu, da se je ta študija omejila na eh, tiste poslance, ki so se odzvali na raziskavo mnenja, hkrati pa je tudi zbrala mnenja akterjev na filmskem področju v 28 državah članicah. To je zelo uh, pomembno. Zelo pomembno je tudi, da zagotovimo, da so ti filmi prepoznavni, da se jih lahko ogleda v čim večjem številu mest eh, po državah članicah in tudi, kot veste, konec meseca novembra so filmi na ogled v Evropskem parlamentu, kjer se na to tudi izbere zmagovalca. Zdaj bom dala besedo kolegici Pakovi, ki bo predstavila rezultate te študije, eh, potem pa vam bom seveda mm, pustila besedo, da boste razpravo še naprej usmerjali. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Najprej torej za misel, za to nagrado, kako smo jo ustvarili, je bila, da smo sledili na svetu Wim Wendersa. Dejal je, da če želimo razumeti Evropo, moramo pripovedovati evropske zgodbe. In to lahko storimo najbolje s filmom žal, pa je evropski film v 24 jezikih in se ga ne da razširjati. Zato je bila ta pobuda zelo dobra. Sedaj je to že deseta obletnica te nagrade. Odbor je skušal, ko sem še bila v parlamentu, se lotiti zadeve učinkovito. Vprašanje pa je, kako lahko to ocenimo. GD za komunikacijo je izdelala študijo in na kratko bi rada predstavila nekaj sklepov. Vsi poslanci Evropskega parlamenta so dobili dopise in katerok vprašanj, ki, na katere bi naj odgovorili. Kot veste, če ste poslanci, veste, koliko takšnih vprašanj dobivate in na koliko ne odgovorite. Zato se mi zdi, dejstvo, da je 137 poslancev odgovorilo na ta vprašanja. Pomembno. Avtori te ankete pravijo, da teh 137, torej da je to 18 odstotkov poslancev, da je to precej, kajti sicer odgovori zgolj običajno 10 odstotkov poslancev. To so dejali avtori študenja, jaz jim verjamem. Anketari so potem 30 poslancev izbrali po spolu, strankarske pripadnosti, po državah od teh 138 in jih popraševali, ali bi bili pripravljeni k že danim odgovorom tudi upraviti intervju. In spregovoriti bolj intenzivno na katerih vprašanjih. 17 poslancev je to storilo in s temi 17 mi smo to izvedli. To je torej tako imena kvalitativna ocena. In to smo potem dopolnili še s predstavniki profesionalcev iz filmske industrije, ki gotovo veliko bolje vedo, kako je to organizirano v državah članicah da bi naredili anketo v državah članicah, bi morali zapraviti trikrat več sredstev kot tu. Tako da mislim, da smo dobro porabili sredstva. Komunikacija v Evropskem parlamentu, če bi se vedno lotevali tega tako temeljito kot tukaj, potem bi imeli več podpore v EU kot z našimi dokumenti. Film, kino je nekaj, kar bolje posreduje novice. Ključna dognanja iz te študije. Poslanci prepoznavajo nagrado Lux, 38 odstotkov, kvalitativno je dalo, da to pozna, 93 odstotkov pa je odgovorilo, da povezuje ime s parlamentom. Poslanci so pokazali tudi jasno razumevanje smisla filmov, kvantitativna analiza 137 poslancev, pa je 75 odstotkov jih dejalo, da nagrada Lux zmanjšuje razlike po EU in približuje narode in jezike. 70 odstotkov jih meni, da je razširanje evropskih filmov pomemben cilj in da s podnaslovitvijo treh nagrajenih filmov v 23 jezikov pomeni točno to, da se lahko ti filmi razširjajo po Evropi. Ne dajemo jim denarja, jih pa podnaslovimo vse jezike. Poleg tega so poslanci, ki smo jih spraševali, podali tudi pozitivno zaznavo nagrade Lux, dejali so, da je to zelo učinkovit instrument, za to, da bi sporočali evropske vrednote in cilje. Naj spomnim na francoski film Welcome, ki je temo Kale v pravem trenutku spravil v medije in to že takrat, že pred nekaj časa spravil medije, če bi takrat to uredili, bi bilo manj težav zdaj. To torej kaže, da Filmi ne spetavljajo samo težav, temveč v vseh državah Evropske unije razširjajo pomembne tematike in to je tisto, kar je pomembno. Poslanci tako dobijo še en zorni kot za te zgodbe. In ta nagrada krepi tudi evropski kino in to je naš cilj. Ne želimo vedno samo ameriškega filma, želimo si tudi nemški, francoski kino, evropski kino v vseh naših državah. In potem še eno spoznanje. Filmski strokovnjaki so se odzvali podobno kot poslanci, zelo pozitivno so bili nastrojeni do te nagrade in so dejali, da je ta institucionalni ustroj podpora strani Evropskega parlamenta nekaj, kar spodbuja kulturno raznolikost evropskega kina. Tako se omogoča razširjanje visokokakovostnih in atraktivnih filmov. To se mi zdi zelo pomembna izjava, čeprav posebno, ker so to dejali strokovnjaki. Poslanci so izrazili zadovoljstvo zaradi pozitivnih razvojev v zadnjih letih. Veste, da smo od ene ponosovitve prešli na tri. Tako da mislim, da je to še bolj pomembno za državljane. Dve tretjine vprašanih poslancev je dejalo, da je rastoči ugled te nagrade pomemben in da je to povezano tudi s tem, da imamo sedaj filme, ki so bolj prijazni javnosti nekateri se daži, zakaj ne izvedete časa, ker bi se smejali. Dobro, to ni naloga žirije. Razumem pa, kaj ste mislili s tem. Ne izbiramo mi, to počnejo strokovnjaki. Najprej izberejo deset filmov, teh desetih bo potem še tri in poslanci potem morajo izbrati najboljšega. Poslanci pa so tudi dejani, da bi bilo dobro, če bi si še bolj prizadevali za to, da bi bolje sporočali to nagrado. To je bilo torej poročilo o teh sklepih in dognanjih. Naj povem, nagrada Lux ne spodbuja samo teh filmov, ki jih potem tudi razširimo, ampak imamo tukaj tudi pedagoški material, material ko lahko te filme uporabimo v šolah. Pomislite, kakšen instrument je to, ki ga imamo v roki in ki bi ga sicer lahko dolgo iskali. Če torej posvečamo veliko pozornosti drugim dejavnostim, bi morali seveda nameniti veliko pozornosti tudi nagradi Lux. Tako bo razumevanje prebivalcev, pre državljanov Evropske unije za EU se pozitivno razvijalo. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Hvala lepa za pripombe, za to, da ste z nami. Sedaj bo poročevalec Markus Piper, prosim. Hvala lepa. Kolegici Kosto in Pak zelo cenim. In zdi se mi zelo dobro, če se zauzemamo za evropske misli, še prav posebno v teh mesecih. To moramo storiti tako, da javnost ve, da počnemo nekaj pozitivnega. Mislim tudi, da odbor sploh ni bil mnenja, da se tukaj dogaja, dogaja kaj odvečnega, da mečemo denar skozi okno. Odbor je bil in je mnenja, da se to ne dogaja učinkovito in ne vedno tako, da bi to javnost dobro sprejela. Žal, žal, je ta študija spet paradni primer za to. In mislim, da se tako kar predvsej blamiramo. Gospe in gospodje, tisti, ki ste jih spraševali, niso bili anonimni študenti, ki smo lahko ponosni, da smo pri 10, 17 ali 18 odstotkih. Tisti, ki smo jih spraševali, so bili žirija, ki odločajo o nagradi Luks. in 82 odstotkov se jih ni odeležilo te ankete. Mislim, da je to katastrofa. Seveda lahko rečemo 18 odstotkov udeležencev, ki so bili pozitivni, da to sprejmem, da je to dobro, vendar pa vseeno zastopam tezo, da večina parlamenta še vedno ne ve, kaj je nagrada Lux. In tako se osramotimo in razgarimo do golega. Če želimo to temo ustrezno komunicirati nazaj, moramo vedeti, zakaj gre. Moramo morda najti način, kako bi žirijo drugače sestavili z oglednimi osebnostmi Evropske merilo, ki bi potem podelili to filmsko nagrado in bi potem to bolje izpostavili, kot to počnemo v tem trenutku kot Evropski parlament. In vsi vemo, vsak dan dobimo 500 elektronskih sporočil, dobro, tako se lahko izgubi kakšna elektronska pošta z nagrado Lux. Mora priti do druge zaznave te nagrade v parlamentu, sicer se bomo sramotili. In strokovnjakom bi rekel tole. Tudi oni so se blamirali. Ne morejo reči pri 18-odstotni podpori, je to uspeh. Saj nismo spraševali anonimnih podjetnikov. Sprašvali smo žirijo, ki podeljuje nagrado. Če nam potem govorite, da je 18 odstotkov uspeh, to se mi ne zdi prav. To me kar malo jezi. Sicer pa, Doris, Silvija, že zdavne jasno, da si želimo te nagrade vendar pa to moramo potem podpreti z ustreznimi metodami in instrumenti. Ni nam pa všeč, da nas tukaj v odboru za nadzor proračuna vodite za nos, torej prihodnje. Boljši instrumenti, boljše metode za to, da bomo tudi mi pripričani. Ta študija me pripričala ni. Naslednji poročevalec, kolega Dejon, prosim. Thank you very much, uh, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Nasplošno se mi zdi, da se kar predvsej strinjam z gospodom Piperjem. Če si ogledam anketo, ne gre samo za argumente, ki smo jih slišali, temveč tudi, naprimer, kvantitativna študija poslancev in potem končno drežba, torej pomembna študija, nekaj poslancev. In vidim, da je gospod Malteza sedaj član GUE NGL, e pa ni, sedaj član e FDD. To ni nekaj, kar bi se lahko takole pojavilo napak. Poznam ga je v GUE, ni v e FDD, italijane. A se pravi, čuje. Prav, prav, motil sem se. Ampak vseeno. Seznam je samo sestavljen iz tistih poslancev, ki so bili pripravljeni sodelovati pri kvalitativni študiji. Moja težava je, da tudi, če bi kakovostno študijo izvedli z desetinami poslancev, bi še vedno morali vedeti, kaj ta nagrada producira v javnosti. To pa niso poslanci, to so državljani. In meni se zdi, da bi prava študija, prava preverba bila ta, ko bi komisija povečala proračun za podnaslavljanje evropskih filmov. Kaj ti cilj mislim, da je odličen? Boljše razumevanje filmov v različnih jezikih po državah članicah, da torej to distribuiramo po vsej Evropi. Glede cilja se strinjamo. Lahko si pa predstavljam, da bi to bil program Evropske komisije, ki bi omogočal, da se to zagotovi. In kot je dejal gospod Piper, bi imeli potem določen postopek izbire, ne bi imeli samo tri filme, treh filmov, kar bi potem pomenilo, da bi dobili to podnaslovljenje. Potem bi to bilo tudi v proračunu, bila bi postavka, to bi imelo večji odziv pri državljanih nagrada, ki je ne poznajo vsi poslanci. Če greste tukaj na ulici in sprašujete po nagradi Lux, močno dvomim, da boste našli kogarkoli, ki je slišal za to nagrado. Da je filmskim ustvarjalcem to všeč. Seveda, če bi bil filmski ustvarjalec, sam ne bi nikoli nasprotoval čemu takemu, ki to lahko samo pomaga, vendar pa lahko bi bili bolj učinkoviti in to bi bilo s programom komisije, ne pa z nagrado parlamenta. In to vprašanje še vedno ostaja. Ja, Tako je. Ne želim zbuditi tisa, da želimo kaj uničiti. Ne, vesela sem, da to nagrado imamo. Že kar nekaj let o tem govorimo, o tem odboru ne gre za to, da želimo kaj uničiti v boru za kulturo. Pomembno pa je, da se o tem pogovarjamo, ali bi to lahko naredili drugače, bolj učinkovito. To je za me pomembno. Gospod Trupel, hvala lepa. Splošna zamisel te nagrade. Doris Pak je to že omenila. In vendar se je pred kar nekaj leti v parlamentu jasno povedal, da moramo skupaj razmisliti, kako bi dosegli ljudi, in kako bi si pripovedovali evropske zgodbe, odkud prihajamo, kje smo, kam gremo. Kako bi to lahko razširili? Doris Pak je že upravičeno upozorila na to, da s filmi to lahko veliko bolje storime, ker dosežemo ljudi polčustveno. Ne tako kot s brošurami. In to je temeljna zamisel. Vedno sem pripravljena razmisliti o učinkovitosti, vendar pa ali je res tako neučinkovito, kot se vsi sedaj tukaj bojite, to predstavljate. Ta filmska nagrada se je razvijala leta in leta. Tisti poslanci, ki so sodelovali, se mi ne zdi to število tako nizko. Veliko vprašanj dobivamo in če se potem udrži skoraj 20 odstotkov, to pomeni, da so ti poslanci potem tudi reposlaniki za to nagrado govorijo o tem, predstavljajo, imamo potem tudi festivale povezane z nagrado. Torej, z leti je odmevnost nagrade postajala vedno večja. Zato je to zgodba o uspehu. In to bi želela izpostaviti. Tudi sama in drugi bi si želeli, če bi sodelovalo jih še več. Vendar pa mislim, da moramo reči, da smo natrpani s delom. Mm. In moramo reči, da je tudi poročanje v medijih vedno boljše z leti, tudi na filmskih akademijah smo dosegli mlade in smo se zagotovili precej občinstva. Tako da bi bilo dobro, da ne pričakujemo 100 odstotne kvote o uspehu. Je pa z leti to postajalo vedno boljše. noch besser machen kann, aber ich würde dringend. Tako da je treba razmisliti, kaj še lahko storimo bolje, ampak sama bi nujno povdarila, da ne smemo postavljati pod vprašaj te nagrade Evropskega parlamenta. Se mi že zdi pozitivno, da se parlament odloči za to, da želi podeljevati nagrade na področju kulture. In tu ne govorimo vedno le o trdih, trdnih in zanesljivih dejstvih, gre za kulturne dosežke, ko. Uh, o tem komuniciramo z javnostjo. Tako da razumem, da tega nočete uničiti, ampak vseeno bi vas upozorila na osnovno idejo in uspeh te nagrade, ki jo ta ima že vrsto let in to je treba izpostaviti javnosti, tako da je to prineslo pozitivne učinke. Hvala lepa. Kolegica Pak. Dragi gospod Piper, dejal si, da smo vprašali žirijo, ja pa saj jo moramo. Saj je zapisano, da moramo vprašati poslance in zato smo to storili. To žirijo smo morali vprašati. To je žirija, narekovaj, če tako želite. Zato je bilo to pravilno. Nismo pa morali, mogli, kot še rečeno, storiti, da bi to naredili po državah članicah. Potem bi zato namenili trikrat več sredstev, samo da bi ugotovili to, kar že vemo, da te nagrade ne pozna vsak. Če boste na ulici vprašali ljudi, ali poznajo predsednika Evropskega parlamenta, ali ga bodo poznali, ne. Ali pa predsedečega sveta, predsednika sveta, poznate gospoda Piperja, ne. Nihče vas ne je poznal, tudi volilnemu kraju malo. Torej, pričakujemo preveč ko sprašujem ljudi, kaj je nagrada Saharov, meni se zdi odlično, vendar pa zelo malo ljudi ve, kaj to je. Posejeno imamo to nagrado, ker je pomembna nagrada, ker je za tiste, ki se s tem ukvarjajo, znak za to, da jih zanima, se zauzemajo za svobodo govora. In seveda, filmi naj ne bi prinašali samo dobička, temveč, da bi izvedeli, kakšne filme delajo v Estoniji, pa v Sloveniji. Pred dvema letoma smo imeli razrednega sovražnika. Odličen film 29-letnika. Torej zelo veliko ljudi dosegamo. In potem, ko ste dali, tega ne želimo uničiti. Upam, da je to res dobro. Saj, saj izhajam iz tega. Se ne boste to uničili za mene ali za gospod Kosto če si tega ne želite več. Sebi boste vzeli komunikacijsko sredstvo. To je mišljeno za vse vas. Nimate vsi časa, da se ukvarjate s filmom, vendar pa verjemite mi, če v Belinu, Münchnu ali Esno pokažemo ta film in pridejo ljudje, ker so prišli ker so si želeli gledati film, ne zato, ker bi govorili o politiki, potem imamo priložnost se pogovoriti z ljudmi o filmih, ki so tudi politični. In potem imamo kot poslanci možnost skupaj kaj doseči. Zelo veliko možnosti je, da izkoristimo ta instrument. To si moramo tudi želeti. Bom pa seveda še nekaj ponovila. Tega ne počne vsak dobro, nisem več poslanka, vendar pa vsi dobivamo letake, kaj vse dobrega počnemo. In kje to pristane? V smeteh, ker tega preveč, tega ljudje ne berejo, filme pa gledajo, dobro, ne sto tisoče, ampak tisoči pa po Evropi. In imamo filmski teden, ki kažejo po vsej 28-terici te tri filme v 50-ih kinih. In potem tam srečujemo ljudi, ki se zanimajo za Evropo in ki se zanimajo za parlamentarno delo. Verjemi mi, tega ne počnem zase, temveč zato, ker v to verjamem. V bistvu sem si želela, da bi tudi ti in ostali začeli verjeti v to, ker je to resnično zgodba, ki je aktualna. Audiovizualno spada v današnji čas. Dobro, ne bom predolga. Vem, tega ne želite uničiti. Prosim tudi ne postaviti pod vprašanje. Sodelujmo. Prav imate, več je potrebno storiti pri komuniciranju, to je jasno. Vendar pa ne to ostane naša nagrada, to je nekaj, kar je odlika parlamenta. Na veliko festivalih sem in vidim, kako se veselijo ljudje, da obstajajo politiki, ki se ukvarjajo s filmi. In mislim, da bi bilo dobro, če bi nadaljevali s to nagrado. Zdaj bom mirna, drugače me boste upozorili. Hvala lepa. Hvala lepa za ta pledoje. To vprašajo avtori študije, kar se tiče metodologije. To so kritizirali. Kolega, prosim, na hitro še to. Ja Nima smisla če bomo imeli te goreče predojeje, da bomo pa videli, kakšne so bile metode. Oliver, prosim. Lahko poveste več o metodologiji? Yes. Um, donc deux éléments euh, sur la méthodologie. En fait, le, la discharge euh, comportait. Torej, dve, dva elementa v zvezi z metodologijo. Razrešnica namreč vsebuje dva elementa. Ena je povečevanje prepoznavnosti in drugi, kako je to sprejeto v različnih državih članicah. In zato smo takšno metodologijo izbarali, eh, da smo najprej zasledovali prvi cilj, torej to prepoznavnost v državah članicah, in pri tem so sodelovali tudi poslanci. Drugi cilj pa je bil merjenje ehm, tega, kako je ta nagrada eh, sprejeta. Eh, to je bila bolj torej, kakovostna eh, raziskava bolj kakovostnih elementov, medtem ko je prva bolj kvantitativnih elementov in na ta način smo skušali ugotoviti, kako je ta nagrada sprejeta poznana eh, znotraj držav članic in pri evropskih državljanih. Tako smo se izbrali ta dvojni pristop, s katerim smo zasledovali ta dva cilja. No in eh, kar pa zadeva eh, teh 18 odstotkov, torej to je število poslancev, ki so odgovorili na to raziskavo, to se morda zdi malo na prvi pogled, ampak ehm, dobro veste, da je v tej ciljni skupini problem v razpoložljivosti. To je namreč ciljna skupina, ki eh, ni tako zelo na razpolago za take eh, raziskave, ampak približno eden od petih poslancev je torej odgovoril in to zelo pozitivno. Hvala lepa, kolega Venta. Eh. Govoril bom po polsko. Naj dodam to, kar sem slišal od. Doris Pak, gospod Trupel in gospod Koste, podpiram. Še nekaj, kar lahko morda izpostavim, to je Doris že omenila. Nagrada Lux je znak Evropskega parlamenta. To je eden od instrumentov, kjer govorimo o tudi gospodarskem sektorju. Ko govorimo o filmu, gre za to, da bi imeli več gledalcev v Evropi. In nagrada Lux je del tega. To je del večjega projekta to je medijsko izobraževanje, filmsko izobraževanje, širši projekt. In zato se meni zdi pomembno, da koristimo medije za mlade in skušamo torej posredovati te predlagane vsebine. Medijska izobrazba, filmska izobrazba, to je idealen element šolanja mladih in jih uvajanja v filmski svet. Zato s tako pobudo, kot je nagrada Lux, povečujemo konkurenčnost evropskega kina v primerjavi z Ameri ameriškim filmom, kjer vidimo seveda lahko druge vrednote, o katerih tu govorimo, evropske vrednote in te je težko najti v drugih filmih. Torej je to pomemben element, ne samo za kulturno promocijo kot znak iz Evropskega parlamenta, to je znak podpore filma, kulture in tudi ekonomije. Zato je to zelo pomembno da bi nagrada Pruks Lux ostala. Seveda iskanje novih elementov, izboljšanje distribucije, promocije, dobro, to lahko storimo. To bi morda bil dober element, da bi v prihodnje še več gledali evropskih filmov, ne pa samo ameriških. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Da ist sich offenbar um eine Hvala lepa. Torej gre za vprašanje, ki je čustveno. Zato je to precej težko, obe strani. Ne razumem. Dobro, pustimo vse skupaj pri tem. Bomo pa še naprej v dialogu. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Mislim, da smo sedaj storili pomemben korak, se pogovorili drug z drugim, ne pa samo drug o drugem, to je že dober začetek. In mislim, da sedaj že bolje razumemo, kako in kaj. In naslednji poročevalec bo v svoji modrosti moral storiti to, kar mora. Vedno znova pa smo imeli predloge sprememb, ki so dobili odboru večino. Zato ne morem jamčiti, da bomo vse postili tako, kot je, lahko pa saj povem, da moramo pošteno ravnati drug z drugim in to je že kar nekaj. Hvala lepa, da ste prišli. Kolegica Kosta, za zaključek, prosim. Eh, ja, prav na kratko. Zahvaljujem se za to zelo iskreno razpravo in upam, da bomo skupaj, tako kot je povedala predsednica, lahko v zvezi z Lux nagrado eh, govorili z drugačnim jezikom. Mislim, da je res vse to, kar ste povedali in to vidimo tudi sami. Tako zelo nam je pri srcu ta nagrada Lux in eh, tega se zavemo tudi v realnosti, kadar hodimo po Evropi, vidimo zelo pozitiven odziv. Naprimer, na Med Film Festivalu v Rimu, ki ga sama podpiram, so se predvajali filmi. Eh, torej filmi, ki so bili v finalnem izboru za nagrado Lux in eh, sledila je tudi razprava s, mm, z ustvarjavci in vsi so bili presenečeni, da je parlament pripravljen razpravljati o tem z evropskimi državljani. Tako da je to izredno pomembno tudi zato, da se Evropskemu parlamentu eh, zagotovi neka nova legitimnost v tem tako težkem trenutku v Evropi, kjer je treba zagotoviti pravo prepoznavnost eh, in utrjevanje naše identitete. In zato se moramo potruditi sami, pripričani pa smo, da lahko zato uporabljamo tudi takšen jezik, simboličen jezik, eh, jezik razprave, jezik primerjave, s čimer lahko to medsebojno poznavanje eh, evropskih kinematografskih kultur okrepimo, lahko pa okrepimo tudi naše poznavanje evropske kinematografske industrije. To sta dva glavna razloga. Je pa tukaj še tisti globlji razlog, ki sta ga omenila že kolega pred menoj in sicer to, da to nagrado um, ohranimo in še okrepimo dejavnosti, ki so z njo povezane. Kot sem že povedala, vsako leto dodamo kaj novega k dogodkom v zvezi s to nagrado. Hkrati pa, seveda, se moramo temu posvetiti. Naprimer, v odboru za kulturo govorimo o tem, da bi zagotovili še večjo sodelovanje na tem področju, naprimer, da bi ustanovili neke mm, pisarne na nacionalnih ravneh, ki bodo skrbele za komunikacijo v zvezi s eh, to pobudo. Potem eh, tudi boljša komunikacija s samimi evropskimi poslanci, saj so nekateri šele nedavno ugotovili, da ta nagrada obstaja in zdaj vedo, zakaj gre. Torej, na vsem tem je treba še delati, ampak glede na vse te težave, ki se pojavljajo, ni uh, rešitev v tem, da bi rekli ne, to se ustavi, ampak uh, je rešitev v tem, da se dela še več na tem področju in pri tem smo seveda pripravljeni sodelovati z vsemi vami. To je nagrada, ki je zelo prepoznavna in ki se širi. In uh, tudi nekateri režiserji, ki so z, dobili to nagrado, so mi kasneje povedali, da je bil njih eden najpomembnejših in najbolj čustvenih trenutkov v, um, v parijalnem življenju, tisti, ko so v parlamentarni dvorani v Strasburu prevzeli nagrado. Tako da mislim, da je to eh, plot, ki ga šele sejemo in si moramo za to prizadevati še naprej. Hvala, da ste prišli. Konec sestanka. Jutri v 9. zjutraj nadaljujemo. Izvolili bomo podpredsednika, podpredsednico, potem bomo imeli komisarja Hanna in Mimico za razpravo. Konec sestanka. Lep večer.